Lep pozdrav vsem skupaj. Dokumente ste prejeli pred sestankom. Dnevni red ste videli, lahko sprememo ta dnevni red, kot ste ga prejeli. Ni nobenih komentarjev, ni predlogov. Dobro, hvala lepa. To pomeni, da je dnevni red sprejet. Gremo naprej na sprejetje zapisnika. Snutek zapisnika iz sestanka je 17. septembra 2015, sestanek oziroma zapisnik je na voljo na spletu. Kot se spomnite, smo se odločili, da bomo nekoliko bolj okolju prijazni, tako da tega nismo natisnili. Če ni ugovorov, predlagam, da je zapisnik sprejet. Sedaj pa še tretja točka, to so napovedi predsedujoče. Začela bom s konferenco predsedujočih odbor. To je potekalo s kolegijem komisarjem v Strasburu 7. oktobra. Konferenca predsedujočih odborov je potekala skupaj s kolegijem, obravnavali so program za prihodnje leto. No, Oblika sestanka je bila nova. Na plenarnem zasedanju so bili vsi komisarji, vsi predsedujoči odborov in razprava je potekala v grozdih. Odbori in komisarji so se posvetili specifičnim temam in potem smo imeli še plenarno zasedanje zvečer. Sama sem bila v grozdu A, kjer smo obravnavali rast, delovna mesta in zaposlitev. Tam torej je bilo deset komisarjev, osem predsedojočih. Gospod Artui je sopredsedoval temu sestanku iz odbora za proračun in podpredsednik komisije Katajnen je bil tudi sopredsedojoči. Sama sem govorila o mestnem pregledu večletnega finančnega okvira, zlasti glede kohezijske politike. Komisarka Georgijeva je podala odgovore Rekla je, da bo komisija s poročilom prihodnje leto začela izvajati to mestni pregled. To bo osredotočeno na usklajevanje večletnega finančnega okvira s političnimi prioritetami. In tu se bodo osredotočili predvsem na delovanje, poenostavitev. Gospod Sirkijski iz odbora za kmetijstvo je to omenil. Prav tako pa bo govora tudi o povečanju odgovornosti. Plenarno zasedanje je potekalo tako, da je gospa Gresle predstavila poročila. Soporočevalec iz Evropskega parlamenta za groza je bil soporočevalec. Gospod Katajnen je povedal, da potrebujemo tudi upravno poenostavitev. Na naše sporočilo so slišali, da potrebujemo poenostavitev, finančne instrumente pri tem večletnem finančnem okviru. Torej, to je bila prva točka iz moje strani. Potem druga točka, to je neformalni ministerski sestanek za časa luksemburškega predsedovanja. To je vključno tudi program za sestanek koordinatorjev. Ampak po izmenjavi mnen z gospodom Žirajem na zadnjem sestanku odbora vas sedaj lahko obvestimo o tem, da luksemburški predsedovanje sem prišel predsednik načrtov neformalni minister sestanek 13. oktobra je potekal sestanek kohezijske politike, ampak to je bil ministerski sestanek in predsedujoči z parlamenta običajno niso prisotni na teh sestankih, tako da nismo bili povabljeni na ta ministerski sestanek. Imeli pa bomo tudi neformalne ministerske sestanke o posebnem regionalnem načrtovanju. Četrtek 16. novembra bo potekal tak sestanek in v petek 17. novembra bo potekal sestanek o mestni politiki. Kot predsedujoča sem bila povabljena na ta dva sestanka in bom to vabilo tudi sprejela. Tako da bomo tam zastopani na neformalnih ministerskih sestankih Luksemburškega predsedstva. Potem tretja točka iz mojih napovedi. Tu gre za Reži Kotr sestanek iz 13. oktobra. Nekateri ste sodelovali na tem sestanku v torek, sama sem temu so predsedovala skupaj z gospodom Katajnen. To je bil letni sestanek med regijami Kotarjem, potekal je v torek v kontekstu odbora za regije odprtih dnevo. Na tem sestanku je bilo govora o izvajanju načel partnerstva v večstranskih sporazumih. Potem naj bi ponestavili kohezijsko politiko in izvajanje, naj bi uporabili finančne instrumente v kohezijske politike, ustvarili sinergije med različnimi instrumenti in skladi za strateške naložbe. Potem so omenjali tudi skupno izjavo obih odborov glede mestne agende. Koordinatori iz regija bodo danes obravnavali te izsledke in bodo predstavili poročila za vas. In sedaj še nekaj na koncu, ampak seveda je to tudi pomembno. Gospodu Mržeju bi predala besedo, tako da bi lahko na kratko predstavil našo misijo na Siciliji. Gospod Mrže, prosim. Hvala lepa. Ne bom prav dolgo govoril odbor bi želel le seznaniti z določenimi elementi v zvezi z misijo na Siciliji pred nekaj tedni. V skupini so bili člani iz vseh političnih skupin iz našega odbora in ta misija, ki sem jo z veseljem vodil, je potekala v Kataniji in še v enem sicilskem mestu. No, in glede na program, ki smo ga predvideli, smo se na Siciliji morali soočiti z zelo uh, eh, žgočim in aktualnim vprašanjem in sicer z vprašanjem begunske krize. Tako smo lahko ugotovili, na kakšen način sicilske oblasti skušajo eh, sprejemati begunce v skladu z eh, zakonodajo in s predpisi in hkrati v upoštevanju zelo težavne situacije. Vse to smo ugotavljali na kraju samem in skušali tudi ugotoviti določene točke na ravni kohezije, zato da bi ugotovili, kakšno pomoč lahko ponudimo tem eh, področjem, tem regijam, ki eh, so tako izpostavljene tokovom priseljencev. Eh, tako smo imeli kar nekaj sestankov in povedali smo sogovornikom, da svet pobliže spremlja izvajanje zakonodaje in da se tudi pripravlja tako imenovana klauzula za uh, imigracije ki bi omogočila po eni strani dosego zastavljenega cilja, po drugi strani pa uvesti izjemo za nekatere države, ki so najbolj izpostavljene in eh, ki se ne morejo predpisov po vsem počrki eh, držati. No, torej na Siciliji smo skušali predvsem ugotoviti, na kakšen način se uporabljajo mm, evropska sredstva. Eh, predvidena za obdobje do leta 2020, eh, tudi v primerjavi s prejšnjim eh, finančnim obdobjem 2007 do 2013. In govorili smo tudi s predstavniki regije o razvojnih perspektivah. Eh, tu je treba podariti dve stvari. Sicilija je otoška regija, ena izmed najmanj razvitih regij v Evropi, zaradi česar je vsaj takšno je moje mnenje, izvajanje novih ciljev, ki jih postavljajo nove uredbe, zelo eh, zapleteno. Tu bo treba še kar veliko truda vložiti, če bodo želeli nadoknaditi zamujeno. In dejstvo je, da bo tudi treba še veliko ulagati v potrebne infrastrukture si cilja, ima pač ta problem, eh, ki ga bo morala reševati in sicer, da ne bo ostala eh, umaknjena, ločena od ostalih in tako naprej. Vsekakor pa um, se danes zelo osredotočajo na nove cilje, cilje trajnostnega razvoja, inovacij. Eh, na tem področju smo lahko z lastnimi očmi videli, kako na področju inovacij in raziskovanja marsikaj dobro poteka, da obstaja sodelovanje med univerzami in podjetji in da so tudi na univerzah zadovoljni s vsemi temi popudami, ki prihajajo z Evropske unije, še zlasti z Evropskega parlamenta kar jim omogoča, da bodo lahko upoštevali pravo eh, evropsko strategijo za otoške regije. Tako. Vsekakor smo poskrbeli, da je misija potekala v najboljših možnih pogojih. Ravno tako eh, so si zato prizadevali sicilske oblasti, ki so um, obisk naše delegacije imeli za zelo pomemben in so se zelo zauzeli za dober potek obiska. Hvala lepa. S tem smo zaključili napovedi predsedujoče odbora in sedaj gremo naprej na točke na dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu se naša na sporozum o partnerstvu v okviru kohezijske politike. Danes imamo priložnost slišati predstavitev zunanje študije o pregledu prilagojenih sporozumov o partnerstvu. Naš odbor se je lani odločil, da bo zaprosil za študijo o pregledu partnerskih sporozumov po javnem naročilu. S tem naj bi podprli oddelek B našega odbora. Prosili smo podjetje Mitis na izpelje to študijo. Ta študija predstavlja zelo celovito analizo partnerskih sporozumov, kot je bilo to speto v 28 državah članicah, vključno s tem, kar je Evropski parlament podparil pogajanjih o zakonodajnem okviru. Tu vidimo, kako je partnerskimi sporazumi, ki vključujejo pravne določe, kako je za ceno stanje, kako je z eksande pogojevanjem in tudi kako je z usklajevanjem sporazumov strategije Evropa 2020. Danes je z nami gospa Izabel Nelan, tu je, prišla je iz podjetja Metis, predstavila bo študijo. To bomo potem uskladili tudi s predstavitvijo odbora za regije. Tudi odbor za regije ima mnenje o isti temi. Kolegico, bom prosila naj govori deset minut in ne dlje. Potem bo spregovoril tudi poročevalec iz odbora za regijo in potem bomo imeli razpravo z vprašanjem odgovor in potem bomo obravnavali to temo. Gospa Nejlan, prosim, deset minut imate na voljo. Hvala, predsedujoča. Hvala za to priložnost, da lahko predstavim to študijo. Kot veste, ima Evropski parlament zelo pomembno vlogo v pogajanjih o partnerskih sporozumih. To so sporozumi med komisijo in državami članicami o rabi evropskih strukturnih in naložbenih skladov. Tu tudi vidimo, kako je z usklajevanjem rabe sredstev v okviru strategije Evropa 2020 in kako je s cilji, ki temeljijo na pogodbi. Pri tej študiji so se sredotočili predvsem na te vidike. No, pri tej predstavitvi se bom skušala sicer držati omejitve časa, torej 10 minut imam na voljo. Na kratko bom predstavila cilje in sebino študija, mogoče bom samo orisala to celotno študijo, potem bom na kratko predstavila tudi metodološko vprašanje, predstavila bom ključne vidike, ki so bili zajeti, potem pa bom šla na nekoliko več podrobnosti o različnih vidikih, ki so bili pomembni za pogajalski proces pri teh partnerskih sporazumih. Kot je rekla gospa predsednica, je šlo pri celi zato, da bi predstavili celovito in trnato analizo sprejetih sporazumov o partnerstvu in naj rečem, da gre pravzaprav za edini pregled vseh sporazumov o partnerstvu, ki zaenkrat obstajajo. Cilj je bil ta, da bi po eni strani osvetlili vsebino dokumentov, pravčili naj bi skladnost s pravnimi določbami. Potem smo predstavili tudi kratek pregled strateških političnih izbir držav članic v sporozumih o partnerstvu in operativnih programih. Tu pa je tudi nekaj izsledkov o temah, ki so povezane s stališči Evropskega parlamenta. Glede raziskovalnih metod, ki so bile uporabljene, naj rečem, da je šlo predvsem za raziskave v uradu na podlagi sprejetih in obstoječih sporozumov partnerstva, ki so bili na voljo takrat, ko smo pisali, torej začetku tega leta. Tu smo izvedli tudi primerjalno analizo 28 sporozumov partnerstva in tu smo tudi izbrali druge dokumente. Preučili smo recimo CSR-je, nacionalne programe reform, nacionalne strateške dokumente in tudi stališča komisije glede sporozum o partnerstvu. Potem smo v študiji predstavili tudi celoviti povzetek teh sporozumov, krajšo verzijo, potem pa tudi daljšo v prilogi. Sporozumi o partnerstvu so vsi zapisani v maternem jeziku oziroma domačem jeziku držav članic šlo je za to, da smo to morali pročevati v različnih jezikih. In uporabljali smo tudi veliko strokovnjakov, ki so nam pomagali pri tem. Potem pa smo zbrali te posamične preglede in potem smo predstavili horizontalno analizo različnih vidikov sporozumov. No, včasih je šlo za zelo heterogen opis različnih vidikov in to smo morali uskladiti. Sedaj pa ključni vidiki, ki so bili zajeti, seveda to ni ščrpen seznam. V sporozumih je še več vidikov, ampak mi smo se osredotočili na te vidike s pogodbeniki in tu smo zajeli operativne programe, tematska osredotočanja, potem smo pročili usklejevanje med sporozumjo partnerstvo in strategijo Evropa 2020, pročili smo preglednost procesa, pročili smo tudi to, kako so države, svoje sporozum o partnerstvu vključile tudi različne sobsegajoče pristope, preučili smo sinergije med rabo e ISIF-a, povezavi z drugimi programi financiranja, to imamo tudi makroregionalne strategije, morske strategije, potem smo preučili eksante pogojevanje in kako je to predstavljeno v sporozumih o partnerstvu, preučili smo tudi specifične določbe, ki so povezane z demografskimi izzivi. Pročeli smo tudi poenostavljanje in e-kohezijo. Glede prizorišča operativnih programov, glede tematskega osredotočanja, lahko rečem, da so vse države, vseh 28 držav je uporabilo te tri sklande, ki jih imamo. ERDF, ESF, NISFI. E Luksemburg pa je uporabil, vse razen Luksemburga so uporabili tudi ribiški sklad, 20 držav je uporabilo tudi več enkratni sklad operativnih programov, to je nekaj novega v tem programu. Tu gre za kombinacijo različnih skladov, torej imeli smo osem držav, ki so povezale IRDF e in kohezijski sklad, potem je enajst držav povezalo IRDF e in ISF e in sedem držav vse tri sklade IRDF, ISF in CF. Potem imamo tudi osem držav članic, ki so ostale pri občajnih skladih operativnih programov kaj te sistemi so porazdeljeni po sektorjih. In kolikor vemo, je to povezano tudi to skeptičnostjo, če bo šlo za poenostavitev pri teh skladih in ne za nekaj dodatnega, za neko dodatno plast upravne obremenitve. Uredbe predvidevajo različne ravni tematskega osredotočanja. Gre predvsem za to, da bo IRDF osredotočen predvsem na prve štiri tematske cilje, enajstih imamo vse skupaj, prvi štirje pa so RTD, ICT, MSP in zmanjšanje CO2 emisij. Potem naj bi se ESF osredotočil na 8., 9., 10. in 11. cilj. Gre za revščino, zaposlovanje, vse življensko učenje in upravne zmogljivosti. Potem imamo tu tudi pravila, recimo, da bi 20 odstotkov financiranja vedno namenili TO9, torej revščini. In potem imamo tudi 5 odstotkov za vzdržno mestno razvijanje. Torej, znotraj tega so bile izbrene tematike, 25 držav je izbralo vse, 3 države pa so se sredotočile le na manjše število teh operativnih ciljev. Tu vidite tudi graf, to bom preletela zelo hitro, ni veliko časa. Naj rečem, da gre tu, da celotno ramo sklada po tematskih ciljih, tu vidite tudi glavne vidike. 6, 7 in 3, to so tri glavne cilji, tu gre za zaščito okolja, gre za mestno okolje in za naložbe MSP-je, torej majhne srednje velika podjetja. Gremo naprej na naslednji vidik, ki smo ga gledali za to predstavitev, to je eksande pogojevanje. Vse države članice so morale to izpolniti in to so opisale tudi v svojih sporazumih o partnerstvu z različnimi stopnjami podrobnosti. In kaj smo ugotovili? Tako pri splošnem in tematskem pogojevanju eksante je bilo to spolno v starih državah članicah, v 15 državah, nove države so izpolnile manj eksante pogojev. In glede tem splošnega eksante pogojevanja, tu vidimo najviše raven izpolnjevanja pri prilagajanju okoljske zakonodaje in najnižje pri statističnih sistemih. Zakaj? Zato, ker večina držav spostavi statistične sisteme tako, da to uskladi s sistemom komisije s časoma, torej bolj operativno, kot je to bolj operativni, kot so programi, več je tudi statističnih podatkov in več je tudi teh statističnih sistemov, ki so potem oblikovani. Vse države naj bi izpolnili eksante pogovanje še pred iztekom roka. Dobro, predstavili smo tudi raven izpolnjevanja eksante pogojevanja po grafih tu vidite zeleno barvo, to je bilo izpolnjeno, ostalo pa ne. Zato imate v študiji, ne bom šla podrobnosti. In potem ponovno pri tematikah lahko vidite tudi porazdelitev izpolnjenih in neizpolnjenih ali deloma izpolnjenih eksante pogojev. Vse to se bo spremenilo, kajti države članice seveda sprejemajo in izpolnjujejo pogoje tu že moramo posodobiti nekatere vidike, to vidim. Potem poenostavitev, ekohezija. To je bila tudi ena izmed glavnih dimenzij poenostavljanja. Večina držav že začela razvijati informacijski sistem v predhodnem obdobju, druge pa to razvijajo in usklajujejo, da bi se odzvale na sistem komisije SFC v tem programskem obdobju. Uh, sporozumijo partnerstvo, včasih bolj podrobno in včasih manj podrobno opisujejo tudi tehnične vidike teh sistemov. In če smo prav razumeli, v ekohuziji obstaja tudi ta možnost, da lahko pravičnici predstavijo svoje vloge in predloge preko elektronske izmenjave podatkov, imamo tudi spletne strani za upravičence in vlagatelje in ti informacijski sistemi postajajo vedno bolj centralizirani nekatere države pa se še vedno odločajo za bolj regionalne sisteme. Ja, moj čas je potekal zelo na hitro v zadnji dve prosojnici. Tu imamo tudi rabo vseobsegajočih pristopov, CLLD in ITI. To je bilo opisano v vseh partnerskih sporozumih. CLLD se uporabljajo pri vseh 28 državah. No, oboje se lahko nanaša na en sklad ali na vse sklade. Pri opisih se CRRD uporablja predvsem za lokalne skupine za delovanje, tako kot predhodnih, predhodnih obdobjih EAFRD in to bo stalo v EAFRD z nekaterimi izjemami. Vseobsegajoče ozemljske pobude v 20 državah pa so opisane v sporozumih o partnerstvu in tukaj predvsem za mestno dimenzijo. In to se predvsem financira preko IRDF z nekaterimi izjemami. In še zadnja prosonica o partnerstvu in koordinaciji, kot je bilo opisano v sporozumih o partnerstvu, imamo to horizontalno načelo, ki je upoštevano, to so upoštevale vse države članice in sporozumi o partnerstvu predstavljajo podrobnosti o tem, kateri interesni udeleženci so bili vključeni, katera ministrstva so to sklevala, Tu imamo dober opis vseh sporozumih o partnerstvu. In to je bilo izhodišče za našo študijo, seveda. In potem imamo tudi javno posvetovanje o sporozumih o partnerstvu. Tudi to je opisano v operativnih programih, kajti v nekaterih državah je bilo posvetovanje bolj na ravni sporozumov, v drugih pa bolj operativnih programih. Dobro, to je vse. Hvala lepa. Mislim, da so se bolj ali manj držale časa. Ja, hvala lepa. Ja, bili ste zelo blizu te omejitve. Hvala lepa. No, današnji dnevni red seboj veliko točk, tako da je pomembno vsaka minuta, zato sem ustrajala na tem. Sedaj pa mi je veliko zadovoljstvo, da lahko predam besedo gospodu Žagarju, ki zastopa odbor regi. Ta je tudi sprejel mnenje o izsledkih sporozuma o partnerstvu in operativnih programih. Gospod Žagar je bil poročevalec v odboru v Rigi pri tej temi in sedaj mi je veliko zadovoljstvo, da mu lahko predam besedo. Deset minut imate ponovno. Hvala. Hvala za besedo, eh, spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani odbora za regionalni eh, razvoj. Najprej bi se seveda rad eh, zahvalil za možnost, da predstavimo eh, mnenje odbora regije o izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih programih eh, tudi na vašem eh, odboru. Sicer moram tudi reči, da seveda mislim, da odbora Koter, ki je nosilec pri odboru regije te tematike in odbor regije tudi dobro sodelujeta. Zdaj, sam namen tega mnenja je bil oceniti partnerske sporazume in operativne programe iz nekoliko drugačnega vidika, torej iz vidika upravičencev iz regionalnih in lokalnega eh, nivoja, torej tistih, ki eh, so seveda eh, zavezani za implementacijo, tisti, ki pravzaprav udejanjajo vse te programske dokumente na terenu in gre torej za ta spoznanja iz, iz seveda samega terena. Torej, odzvali so se številni Eh, moji kolegi, tako eh, župani, eh, predstavniki regij in pa seveda tudi drugi predstavniki civilne družbe, ki so pri tem sodelovali. Moram reči, da se je odbor regij pripravil tudi spletno anketo. Na to spletno anketo se je odzvalo tri, več kot 300 predstavnikov najrazličnejših zainteresiranih strank, organov služb iz 27 držav, med drugim recimo tudi institucije kot so Eurocities in CMR. Eh, in eh, ta spletna anketa je objavljena tudi na eh, spletni strani odbora regije, tako da jo je mogoče seveda videli. Podvarjam pa še enkrat, da gre seveda za vidik ocenjevanja iz od spode na zgor, torej od tistih, ki dejansko na terenu potem implementirajo, torej izvajajo tako partnerske sporazume, operativne programe in vse ostale izvedbene dokumente, ki iz tega kasneje eh, sledijo. Mogoče bi se zdaj dotaknil seveda nekaterih eh, osnovnih, eh, glavnih sebinskih podarkov, ki so bili v tem mnenju izraženi. Jaz verjamem, da ste to mnenje tudi sicer dobili, nekaj izvod imam tudi pri sebi, če kdo želi ga še lahko dobi tudi od mene. Eh, zdaj, kar zadeva vse teh sebinskih eh, podarkov, gre najprej eh, seveda za ta osnovni podarek eh, ključne vloge kohezijske politike, pri doseganju cilju teritorijalne, ekonomske in socialne eh, kohezije. Namreč gre za to, da ugotavljamo, eh, da je v skladu z cilji, eh, torej zmanjšanje neskladi med stopnjami razvitosti, med regijami, skozi kohezijsko politiko bil vsekako narejen v tem preteklem obdobju velik napredek. Vendar je treba pa v tem seveda opozoriti tudi to, da pa seveda se pa v nekaterih primerjih ta neskladja v eh, razvitosti med regijami eh, seveda danes tudi povečujejo. To se je še posebej izrazilo eh, skozi krizo, torej skozi ekonomsko finančno krizo, ki smo jo, ki smo jo oziroma ki, ki, ki pač nas vse dotika. In ravno zaradi tega ne je poseben podarek dan na to, da torej v bistvu mora kohezijska politika še vedno slediti uh, temeljnim razvojnim potrebam mest, regij in občin, čemu je pravzaprav namenjena in bi eh, seveda morala biti eh, v povezavi seveda z eh, strategijo Evrope 2020, torej v podporo ciljem Evrope 2020. Eh, Zdaj, kar zadeva eh, seveda celotno reformo eh, te kohezijske politike, je prenesla številne novosti, nekatere, o katerih smo že slišali tudi iz eh, predstavnikov, ki so ocenjevali. Ob tem bi seveda eh, podaril posebej vlogo partnerstva, partnerskih eh, odnosov, ki je še eh, ob tem posebej eh, podarjena, ne, ne na zadnje gre tudi za osnovni dokument, ki eh, ga torej, dogovarjajo eh, države, članice in pa Evropska komunija, torej partnerski sporazum, ki je osnova pravzaprav za celotno eh, črpanje. Zdaj, to načelo partnerstva ne, ne more biti zgolj pojem, ampak je pravzaprav nujen predpogoj za uspeh kohezijske politike. Posebej še zato, ne, ker so uh, pristojnosti razdeljene na tri politične nivoje. Gre za nivo Evropske unije, gre za nivo nacionalnega dela, torej držav članic in pa gre za nivo regionalnih in lokalnih oblasti, ki so v pretežni meri seveda zavezane potem za samo implementacijo. Torej gre za uh, pravo implikacijo uh, večnivojskega upravljanja v povezavi seveda tudi z načelom subsidiarnosti in seveda z načelom uh, Eh, eh, torej zajemanja realnih potreb eh, projektov, ki jih potrebuje torej, ta regionalni osnovni nivo, če želimo seveda doseči pravi razvoj, kar se tiče kohezijske politike. Zdaj skozi oceno teh partnerstv je opaženo to, da seveda je bila spostavljen partnerski odnos v vseh državah članicah, da so seveda razlike po državah, ti nivoji so zelo različni, govorim eh, seveda eh, iz rezultatov ankete in videnj, ki jih imamo, ne, eh, da so razlike seveda tudi med posameznimi regijami, da so torej bili seveda partnerji vključeni v to debato, vendar je bila veliko krat ta debata predvsem navidezna. Torej ni bilo tistega pravega partnerskega odnosa, ki bi moral biti. Eh, iz spletne ankete je bilo pokazano, da celo 70% eh, odgovorov, ki smo jih dobili, govori torej o tem, da so sicer sodelovali v vseh teh eh, posvetovanjih, tudi javnih predstavitvah, da pa seveda pri realizaciji potem v zapisu torej teh aktivnosti v samih dokumentih, pa torej se to ni v do, do, dovolj veliki meri odražalo. In ena zadnje je povezave s tem seveda pa da tudi ideja ne gre predvsem za vključitev regionalnega in lokalnega nivo o eh, podpisu, pa so podpisu partnerskih sporazumov v smislu svojega pravega načela eh, partnerstva z strani eh, regionalnih in lokalnega nivoja. S tem bi pravzaprav zagotovili res ta pravi partnerski odnos. Zdaj, kar zadeva naslednjega vprašanja, je vezan na samo finančna sredstva za javne naložbe, ker je celo to tesno povezano tudi z samo implementacijo. Eh, glede na eh, seveda aktualno finančno-ekonomsko krizo se lokalni in regionalni nivo še toliko bolj eh, sooča z pomankanjem sredstev in gre za to, torej, da bi bilo tudi tukaj potrebno izboljšanje sistema financiranja v smislu večnivojskega financiranja in povečanje dostopnost do finančnih instrumentov za tudi regionalno in lokalno raven oziroma širstvo porabo novih orodij, finančnih orodij za uspešno izvajanje. Vemo, da eh, se torej skozi ta nova orodja eh, pravzaprav v primerjavi s prejšnjim obdobjem vseh sredstev v bistvu eh, tako rekoč podvojil, vendar je potrebno v tem seveda pazljivo proučiti, kako se bo to odražalo torej na tem lokalnem in regionalnem nivoju v prihodnje in šele potem seveda eh, nadaljevati pri implikaciji teh eh, novih, eh, novih orodij. Tudi kar zadeva naložbenega načrta, ne, ga seveda v odboru regiji razumemo kot dodatek k obstoječim programom na eni strani skladov in na drugi, torej Evropske unije, skozi sklade, na drugi strani dejavnosti tudi EIBD, e torej Evropske investicijske banke, in gre za to, da se ta sredstva iz skladov ne smejo ali pa naj ne bi samodejno prelivala v naložbeni načrt za, za torej Evropo. E, naslednja stvar, ki je bila e, podarjena in o tem veliko govorimo, e, vsem tem času ne nazadnje, e, tudi kar se tiče e, teh dnev odprtih vrat, e, je pravzaprav rdeča nit poenostavljanje e, postopkov. E, o poenostavljanju postopkov se govori e, seveda že pravzaprav vsako finančno obdobje, vendar eh, je končni eh, rezultat eh, običajno ta, da se postopki v bistvu eh, na, še, nasprotno ne, po, ne poenostavijo, ampak v bistvu postanejo še bistveno bolj kompleksni, kar pomeni, da so tudi bistveno težji in bolj zahtevni za eh, samo eh, izvajanje. Tukaj gre v veliki meri tudi eh, za za izjemno zapletene sisteme, tudi kar zadeva recimo implementacije novih finančnih mehanizmov, tudi kar zadeva Eh, torej eh, osredotočenja, povezovanja skladov in vsega ostalega. Eh, na eni strani ugotavljamo, da veliko krat lokalne in regionalne oblasti v tem niti niso dobro seznanjene, po drugi strani pa seveda skozi zapletenost se zelo težko tega tudi lotevajo. Seveda v tem smislu potem ni tistega pravega učinka, ki bi ga lahko dobili. Ne. Gre seveda tudi za to, da lahko beležimo prekomerno prenašanje zakonodaje na nacionalni eh, nivo. To je eh, naslednje, naslednja velika eh, težava. Skratka, kar, zade, kar zadeva seveda eh, torej, eh, postopko, pričakujemo tudi ob tem, da je bila oblikovana eh, ta eh, skupina na visoki ravni za spremljanje postanovitev, za upravičence, da bo res narejen tisti pravi eh, napredek, eh, ki ga pravzaprav vsi pričakujemo, če želimo, ne, eh, tudi v tem smislu, da bo kohezijska politika dala tiste prave učinke. V zavi s tem bi moče dodal samo še seveda tudi krepite upravnih zmogljivosti, tudi tukaj stanje zelo različno po državah članicah, Eh, in gre za to, seveda, da bi bilo potrebno dati bistveno več pozornosti tudi uporabi tehnične, tehnične pomoči za krepitev eh, seveda, teh eh, zmogljivosti, seveda spet povezali z zelo zapletenimi postopki, kar se tiče priprave vseh dokumentov. No in v zaključku bi mogoče še pozoril na eno stvar, ne, ki je povezana tudi z ex-ante, torej pogojevanjem. Namreč gre za v bistvu zamude pri pripravi eh, dokumentov, eh, tudi skozi eh, to pogojevanje. Eh, kar zadeva seveda teh eh, zamud, eh, se potem odražajo pri sami implementaciji. Mi moramo vedeti, da smo že, že praktično v drugem letu eh, nove finančne perspektive in v nekaterih državah praktično ni nikakršne implementacije, ki je bila pa pravzaprav nujna, če želimo seveda eh, eh speljati ta razvoj. Tako da eh, Kar se zadeva tega dela pogojenosti, eh, pričakuje v lokalni in regionalni nivo seveda nek dodano vrednost na eh, dolgi rok in upamo, da bo res to imelo prav pomenne. Kar zadeva pa seveda eh, zunanjega pogojevanja, predvsem kadar eh, nacionalni nivoji ne spoštujejo eh, torej, teh finančnih okvirov, pa eh, je pravzaprav eh, nespremljivo, da bi zato bile eh, seveda kaznovane regionalne in lokalne oblasti glede zadržanja, eh, glede zadržanja samih sredstev. Mogoče bi zaključil seveda s enim stavkom, ne, kar zadeva celotno kohezijske politike. Ne, namreč tudi iz tega mnenja to sledi ne, na številnih tudi področjih, ki se kohezijska politika dotika, govorimo tudi o prekomejnem sodelovanju o uporabi novih eh, instrumentov, kot recimo CLD in IT, e ki so bili omedeni, tudi kar se tiče eh, ostalih eh, podobnih, torej teh del. Gre namreč v bistvu za to, ne, da eh, je v bistvu kohezijska politika eh, regionalna politika in eh, to mora eh, seveda tudi ostati in ob tem se je potrebno izogniti eh, centralističnim eh, politikam, na, eh, torej centralizmom na vseh ravneh, ki pa so več čas eh, tudi prisotne in ki eh, v posameznih momentih seveda eh, lahko se dodatno pripeljajo v tudi torej, implementacijo na področju uporabe kohezijskih sredstev. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala, kolegice in kolegi. No, sedaj. Imamo čas za razpravo. Glede na to, da nimamo dovolj časa, bi želela omejiti čas za govor na eno minuto. Seznana eh, govornikov nimam. Ali je kdo med vami? Gospod, eh, gospod Van Mildenburg, gospod eh, Polčak, gospa Vana. Gospod, gospod Van Mildenburg. Hvala lepa. Najlepša hvala za vse te razlage in za odlično opravljeno delo. Eh, zahvaljujem se obema po raziskovalnemu podjetju in odboru regij. Tri stvari bi želel na hitro omeniti. V enem od zaključkov svojega poročila, gospod Najen, govorite tudi o upravnem bremenu, ki se otegne povečati zaradi prevelike centralizacije v državah članicah. Ali lahko razložite, zakaj bo prišlo do povečanja Eh, upravnega bremena in zakaj eh, pričakujete eh, več dela v državah, kot je Nemčija, recimo, kjer nima operativnih programov v vsaki zvezdni državi. Drugič, ali nam lahko nekoliko več poveste v razliki v kakovosti različnih partnerskih sporazumov. Pristop je nekoliko kvantitativni, ampak ali so razlike v kakovosti ali samo v količini? In na zadnje, ali še vedno lahko govorimo na podarjajo tematičnih ciljev, kaj eh, v državah članicah eh, se uporabljajo tematski cilji, kaj bi priporočali za v prihodnje? Hvala. Hvala lepa. Gospod Polčak, sedaj vi. Ja, bi navazal na uh, zastupce. Najlepša hvala za besedo. Odzval se bom na to, kar je povedal predstavnik odbora regije. Rekl je, da je okoli, okoli 70 odstotkov odgovorov pravi, da v pripravljalni fazi partnerskih sporazumov in operativnih eh, programov se potrebe lokalnih in regionalnih eh, organov upoštevale delno. To je po moje precejšen problem, kajti ne sme se spregledati lokalnih in regionalnih eh, potreb oziroma mnenja lokalnih in regionalnih oblasti. To je še toliko bolj moteče, če vemo, da ni bilo pravega partnerstva z, eh, da ni bilo prave povezave z eh, kodeksom ravnanja za evropska partnerstva. Ali mogoče ne prihaja do kršitev evropske zakonodaje na tem področju? In mene zanima, ali se ta na, načela ne uporabljajo bolj formalno, ne pa toliko vsebinsko. Eh, če bi lahko predstavnik odbora Regin in drugi odgovorili. Eh, najlepša hvala. Hvala za predstavitev mnenja odbora regij, ki je precej kritično. In tudi hvala za predstavitev začetne študije. Uh, Menim, da ta študija izpostavlja predvsem eh, količinske dejavnike in mogoče manjka tukaj tudi kakovost na razsežnost. In zato v zvezi s tem ex ante pogojevanjem me zanima, ali nam lahko kaj več poveste o tem, kako se eh, to spoštuje in na kakšen način te pogoje spoštujejo države članice. Eh, mogoče je to zapisano v celotni verziji vaše študije, ki je pa žal nisem mogel prebrati. Potem pa me tudi zanima, uh, kaj vključuje to načelo partnerstva, ki ga omenjate. Vaša študija je seveda zelo pozitivno naravnana, ampak v bistvu vemo, uh, se strani civilne družbe in socialnih partnerjev ter eh, drugih eh, udeležencev, da države članice to uresničujejo na zelo različne načine. Zelo velike razlike so pri eh, sami definiciji in v vaši študiji ste ta načela partnerstva precej positivno ocenili. Hvala. Ehm, la mia domanda riguardava. Eh... Hvala. Jaz imam vprašanje v zvezi s ehm, tematsko koncentracijo na ravni regij. Namreč jasno je, da če govorimo o velikih državah, v katerih se sredstva iz skladov porazdelijo po regijah, potem ta tematska koncentracija, kot ste jo vi omenili, kaj pomeni? Ali to, da so vse regije uporabile vse ali skoraj vse teme, ali samo, da ko se naredi nek pregled, končni pregled za celo državo, se ugotovi, da so bile vse teme um, uporabljene. Uh, Eh, to se mi zdi pomembno, ker je to seveda različno na ravni države, te koncentracije seveda ni. Mi pa govorimo tukaj o programih, ki se izvajajo na regionalni ravni in zato sprašujem, ali je na ravni posameznih regij ta tematska koncentracija zagotovljena ali ne. Zdaj pa še gospod Damato. Hvala lepa, gospod predsednica. Nekaj kratkih vprašanj imam. Želela bi vprašati, glede na to, da so ti sporazumi o partnerstvu, če uporabim predvsem močan izraz, pogosto lažni v navednicah oziroma pogosto niso na primeren način um, prenešeni v operativne programe. Se sprašujem, ali je zaradi tega primirno pripraviti boljše in bolj natančne smernice. Zato. In zato bi rada vprašala kolege v zvezi s tematskimi cilji, ali bi se vam zdelo, zdelo bolje, da bi manj razvitim regijam svetovali naj se usredotočijo raje na manj tematskih ciljev. In ne nazadnje, eh, glede tehnične pomoči, bi želela vprašati, kaj natančneje predlaga odbor regij. Vemo namreč, da določeni operativni programi, predvsem nacionalni programi, eh, se posvečajo tudi um, podpori za upravo, za administracijo, ampak dejstvo je, da v manj razvitih regijah to vrstna podpora ni prinesla rezultatov, tako da bi bilo dobro tudi v zvezi s tem dobiti še kakšne uh, Eh, dodatne podatke. Hvala. Gospa Nailon, a ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje v treh do štirih minutah? Tako pripravljena, kot sem lahko. No, kar zadeva upravno breme. To, kar smo hoteli reči, tukaj je naslednje. Eh, še enkrat naj povem, da eh, smo o glavnem izvedli raziskavo na podlagi dokumentov eh, partnerskih sporazumov. V tem kratkem času nismo mogli iti na, na teren in si nismo mogli pogledati vsakega posameznega operativnega programa. In glede na to, glede na prvo vprašanje, kar zadeva upravno breme, veliko novih elementov je v tem programskem obdobju manje uh, eh, OP-ev v uh, Avstriji, recimo, ki je navedena kot primer, pa je bilo prej devet regionalnih programov, sedaj je pa samo en program. Ampak koordinacija na ravni države pa še ostaja. Še vedno je potrebno zagotoviti, da so vse uh, zvezdne eh, dežele ustrezno zastopane v tem programu. Torej gre za nov sistem, ni več v to rokah regije, ampak je to v rokah centralne vlade. In eh, upravna koordinacija je torej bolj eh, zahtevna, kajti morajo koordinirati medreganje, potem več eh, skladni programi, programi, ki uporabljajo več skladov, multifund programs. Torej tu je treba tudi zagotoviti boljšo koordinacijo in tudi to spet pomeni več sestankov, več organiziranja. In to je nov eh, teritorij za uprave. In potem, kar zadeva vaše vprašanje v zvezi s kakovostni partnerski sporazumi, niti upam si ne odgovoriti na to vprašanje. V tej študiji smo namreč poskušali pokazati, kaj je v teh partnerskih sporazumeh. Poskušali smo narediti neko sintezo vsebine, eh, uporabili smo veliko strokovnjakov, vsak od teh strokovnjakov je seveda imel svoj lastni pristop. In eh, to nismo vključili v oceno, ampak smo skušali ugotoviti, eh, kaj je v sporazumih, se pravi vsebinsko, torej ne bi se daj ocenjevala kakovosti in določene stvari enostavno v nekaterih mogoče niso bile dovolj eh, dobro razvite, do, dovolj dobro opisane, eh, opisi včasih niso bili dovolj natančni, ampak zelo malo smernic je bilo eh, danih v tem pogledu, niti nišče ni točno vedel, kaj se pričakuje. Kar pa zadeva tematske cilje. V celoti se strinjam z drugimi kolegi, ki so rekli, da je na ravni države drugače. Vsi tematski eh, cilji naj bi bili na državni ravni eh, pokriti, eh, istočasno pa naj bi zagotovili koncentracijo tudi eh, v regijah, v državah z velikim številom OP-jev, pa je verjetno možno, da bo več razlike na ravni OP. E. Eh, tudi v majhnih državah en OP za vsak sklad, recimo tudi v teh državah se uporabljajo različni tematski cilji, istočasno pa se spoštujejo odstotki oziroma tematska koncentracija, ki jo uredba zahteva. Med, kar zadeva neizpolnjevanje ex ante pogojevanja, to spet ni bil podarek naše študije, nismo želeli analizirati, zakaj to pogojevanje ni bilo izpolnjeno. E, Digi Regio je izvedla zelo celovito študijo ex ante e, pogojevanja, tam boste našli več podrobnosti o tem, ampak prav gotovo pri tistih, kjer je, je, e, so bili ti celi najmanj izpolnjeni, to se pravi ravnanje z, z, odkad, z odpadki in ravnanje za vodo. Tu ali ni bilo masterplana, ali ni bilo sistema za ravnanje e, e, z odpadki, ali ni bilo oblikovane politike za določanje cene vod. To so naprimer razloge, zakaj to ex ante pogojevanje ni bilo izpolneno potem eh, so tu še eh, IT sistemi, pričakuje se, da bi eh, ta cilj bil čist vedno izpolnen oziroma ta pogoj izpolnen. Verjetno so sedaj že, ampak ko smo mi delali to študijo, so države članice šele postavljale IT sisteme v nekaterih primerjih niso bili še v celoti postavljeni, ampak rekli so, da bo to narejeno v kratkem. Kar zadeva na celo partnerstva, to, kar smo predstavili tukaj, je to, kar je najti tudi v eh, dejanskem partnerskem sporazumu. Sama sem bila vključena samo v avstrijski partnerski sporazum. Eh, regionalne in lokalne eh, ravni so bile zelo vključene, pa tudi predvsej jasno število socialnih partnerjev, vključno z nevladnimi organizacijami. E, Avstrija se je zelo trudila vključiti tudi predstavnike invalidov in podobno. E, ampak pisanje samega partnerskega sporazuma e, je to odkazalo. Kakšna je pa implementacija po EU, tega pa ne poznam. Kar pa zadeva Mislim, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Še eno vprašanje je bilo od gospode Mato za gospoda Žagarja. Gospod Žagar, želite odgovoriti? Čisto na kratko, prosim. Eh, hvala, mislim, da ste bile mogoče dve eh, vprašanje. Eh, se navezali na to. Prva stvar je vezana na, na, torej na samo oceno tega partnerskega odnosa. Sedaj moram reči, da je ta ocena temeljina torej realnih eh, podlagah, ki smo jih dobili, kot sem že menil, skozi to spletno anketo. Ob tem, da treba tudi tukaj podariti, ne, da so pa in tega se absolutno treba tudi zavedamo, razmere od države do države oziroma od regije do regije različne. Ne. Je tudi povezano eh, seveda z tem, kako eh, močno je v nekaterih državah ta nivo večunijskega upravljanja uveljavljen in načela subsidijarnosti. No in zaradi tega ne, seveda je tudi predlog komisiji sami, ne, da Eh, temeljito preuči mehanizme eh, tega partnerstva, eh, tudi ugotavljanje dobrih praks in povezave s tem, da bi bil naredjen korak naprej, ne je predlog, da se seveda ali pripravijo regionalni partnerski torej dokumenti oziroma da se vključijo regionalni lokalni nivo v, na nek način v sam, samo priprav oziroma podpis partnerskega sporazuma. V tem smislu seveda bi bil eh, to večni vojsko upravljanje v celoti zajeto, ker bi bili vsi tri nivoji. Zdaj druga stvar, ki je pa seveda vezana na uporabo tehnične eh, pomoči, jaz se lahko strinjam seveda, da so tudi tukaj razlike po posameznih državah članica, v velikih primerjih je eh, seveda ta tehnična pomoč mogoče uporabljena dejansko samo za tisto osnovno. Eh, upravni del, eh, sedaj je verjetno več težav eh, pri članicah, to je novo, tako imenovanih novih članicah, gre pa za to ne sveda, da je podarek tem, da bi tehnična pomoč morala biti bolj namenjena pripravi sami torej izvedbenih dokumentov, torej tudi pripravi projektov kot takih. Eh, zato, da bi s tem seveda eh, dobili večjo kvaliteto. Je pa seveda tu možno še tudi več mehanizmov, ne nazadnje tudi izmenjava dobrih praks in eh, še kaj, kar iz tega dela dejansko sledi. Thank you. Thank you very much. Uh, I close the discussion. Hvala lepa. Zaključujem to razpravo. Najlepša hvala za te predstavitve. To temo bomo spremljali. Eh, kot ste rekli, bo pripravljena še ena analiza, ta bo v našem odboru tudi predstavljena. Obema najlepša hvala za vajno eh, prisotnost, hvala lepa tudi vam še enkrat, gospod Žagar. Sedaj bomo nadaljevali z dnevnim redom. Sedaj imamo prvo izmenjavo mnen o pobudi oziroma o poročilo na lastno pobudo o no, eh, novih teritorijalnih razvojnih orodij v kohezijski politiki za obdobje leto 2014-2020, eh, integrirano teritorijalno vlaganje in pa lokalni razvoj eh, temelječ na skupnosti. Eh, poročevalka je gospa Ruža Tomašič. Eh, programsko v programskem obdobju 2014-2020 sta bila eh, uvedena dva nova instrumenta za to, da bi eh, povečali kohezijo eh, razvoj za celinske države in pa integriran teritor, teritorijalno vlaganje. Prvo poročilo govori o prvih izkušnjah o teh novih orodjih in govori tudi o ovirah pri implementaciji. Gospa Eh, Tomašič bo sedaj predstavila svoje začetne misli. Eh, osnutek poročila bo predstavila na sestanku 3. novembra eh, in 1. decembra. Februarja naslednje leto pa bomo glasovali. Naj vas spomnim, da imamo na razpolago za razpravo samo 35 minut. Sedaj dajem besedo gospej Tomašič. Za predstavitev potem bomo imeli pa razpravo. Izvolite, gospa Tomašič. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice i kolege. Hvala. Poštovana predsjednica, poštovane kolegice in kolegi, poslanci, predstavniki komisije. V obdobju od 2014 do 2020 Evropska unija močneje poudarja pomen teritorijalne kohezije. Finančna perspektiva Znotraj zakonodajnega okvira za evropske strukturne in naložbene sklade poleg tematske koncentracije predvideva tudi posebne teritorijalne inštrumente, kot sta CLLD e, in ITTI, kot orodja za uresničevanje celostnih teritorijalnih strategij. E, koriščenje različnih skladov bi tako omogočilo integrirani lokalni razvoj, ki se eh, dogaja istočasno na več prednostnih področjih in je usmerjen eh, v natančno določene in medsebojno usklajene cilje, pri eh, čemer pa je potrebna tudi koordinacija in spoštovanje novih predpisov iz skupnega strateškega okvira. To poročilo na lastno pobudo zasleduje cilj, da oceni prve izkušnje in najboljše prakse v državah članicah pri uresničevanju novih teritorijalnih razvojnih inštrumentov v okviru nove kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter eh, analizo ovir pri uresničevanju. Um, in uh, ravno tako želi um, podati predloge za najboljše možnosti za sprejemanje te politike v državah članicah, ki eh, je niso še povsem osvojile. Eh, zato je potreben pristop več dimenzij ki bo prilagojen uh, specifičnim lastnostim uh, določenega mesta, pri čemer je mogoče treba tudi preseči tradicionalne eh, administrativne ovire na posameznem področju. In sam pristop zahteva tudi večje angažiranje na različnih ravneh upravljanja, zato da bi se uresničilo sodelovanje in zagotovila koordinacija različnih dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Um, po novih predpisih se ta obvezna urbana dimenzija uh, razporeja, um, deli na integrirane dejavnosti za trajnostni urbani razvoj. To je eden od načinov za uh, uresničevanje tega kriterija ter IT-ja. IT um, ravno tako omogoča uresničevanje operativnih programov ter črpanje sredstev iz več prirednostnih um, osi, s čimer se lahko zagotovi um, uresničevanje integrirane strategije. Večina držav članic je CELD sprejela v okviru partnerskih sporazumov. Vendar pa, nažalost, v številnih državah članicah ni dovolj zaupanja med Eh, različnimi ravni, torej med nacionalno in regionalno oziroma lokalno. In eh, zato je treba oblikovati strategijo, s pomočjo katere bomo lahko eh, obveščali in strokovno usmirjali vse deležnike ter organe javne uprave, da bi to priložnost za razvoj in izvajanje strategije lokalnega razvoja čim bolje izkoristili. To vprašanje prevzemanja odgovornosti za rezultate znotraj teh skupin je ključnega pomena za dolgoročno stabilnost razvojnih strategij. In če želimo eh, doseči uspeh na tem področju, je nujno uživati podporo na vseh ravneh, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni. Ehm, čas in sredstva, ki so potrebni za to strategijo in za partnerstvo CLLD, so na lokalni ravni odvisni tudi od izkušenj in zmogljivosti lokalnih deležnikov in organizacij. Ehm, ponavadi ti potrebujejo okrog šest mesecev do enega leta za to, da se cel ciklus zažene in začne izvajati. Uh, Sam proces je precej eh, zapleten, kompleksen in to zato, ker so različne lokalne skupnosti eh, pač različne in zelo zapletene. V prvi fazi eh, je torej veliko idej, virov in priložnosti in te je treba izkoristiti, če želimo zagotoviti uspeh kasneje. No, kljub razlikam med državami članicami, uh, pa je treba pri večini strategij za lokalni razvoj upoštevati tudi um, to, kako se v lokalnem kontekstu to uresničuje, ter odgovoriti tudi na določena vprašanja, kot so raven upravnih in človeških eh, zmogljivosti, brezposelnost, eh, poraba, eh, privatni viri financiranja, javne naložbe, izdatki iz javnih prihodkov, revščina in socialna izključenost, eh, podnebne spremembe in tako naprej. Eh, krepitev kapacitet. Eh, pa um, lahko zagotovimo s sestanki za izmenjavo informacij in uh, dela uh, za dostop do skupnosti, s podporo uh, ljudem za njihovo približevanje in za približevanje med organizacijami znotraj skupnosti, z nudenjem svetovanja in tako naprej. Poleg tega potrebujemo tudi mehanizme za spremljanje ter za oceno Eh, tega, kako upravljavci odgovarjajo na te zahteve, ki jih ne bi smeli obravnavati samo kot formalne zahteve za upravičevanje stroškov, temveč bi jih morali oblikovati tako, da bi res iz tega dobili koristne informacije za upravljanje eh, lokalnih partnerstev. Eh, To bi res moralo postati urodje, da se ugotovi, kaj deluje in kaj ne. In zato, da se eh, strategijo prilagaja um, ugotovljenim okoliščinam. Kombinacija teh ciljev merljivih in točno določenih ciljev za um, doseganje rezultatov in posebnih mehanizmov ocene omogoča lokalnim partnerstvem, da razvijajo um, konkretnejše in realnejše strategije, ki so tudi bolj prilagodljive in uh, bolj zanesljive. Ti postopki za izbir projektov bi torej morali potekati na nediskriminatoren in pregleden način. Uh, Eh, in ob upoštevanju primernih kriterijev. Na ta način bi lahko res sledili dogajanjem eh, ljudem, ki so vključeni v vsako posamezno fazo, tako bi lahko zagotovili tudi eh, primerno delitev odgovornosti med različnimi udeleženci v postopku. In seveda pa bi ti postopki morali predvideti tudi primerne pritožbene postopke. V skladu s tem je treba podpreti eh, vzpostavljanje in razvoj alternativnih in neodvisnih sistemov ali platformov za mm, arbitražo oziroma eh, poravnavo, eh, v katerih bi sodelovali strokovnjaki, zato da bi čim hitreje in na enostaven način reševali morebitne upravne in finančne probleme, ki bi lahko pripeljali do sporov in ogrozili eh, ta partnerstva. Koordinacija med skladi lahko omogoči eh, strategije lokalnega razvoja na ehm, celosten, holističen eh, način, tako da se zagotovi širjenje področja delovanja in obravnava različnih vrst problemov. Zato je potrebno tudi uh, poenostavljanje postopkov. Uh, Vendar pa je treba paziti na kakšen eh, način, saj poenostavljanje v nekaterih državah lahko pripelje do komplikacij v drugih. Zato bi želela vprašati predstavnico komisijo, na kakšen način dejansko uh, Eh, se bodo iz, ocenjevali in spremljali ti programi IT in CLLD in kakšna bo vloga tega odbora v spremljanju tega procesa. Tako da na koncu bi se želela samo še zahvaliti vsem eh, poslancem v senci, ki so pokazali interes za sodelovanje. To je namreč moje prvo poročilo in zato sem tudi sama zainteresirana za to, da ga čim bolje izpeljem. Hvala. Hvala, kolegi. Sedaj pa odpiram razpravo.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 vsi mehanizmi, ki jih lahko komisija pripravi za spodbujanje razvoja na regionalni ravni, je dobrodošel. Je pa seveda tukaj nekaj zaskrbljujočega in sicer eh, zelo visoka stopnja brezposelnosti v Evropski uniji. Nedvomno vsi mehanizmi in inštrumenti, ki jih imamo na voljo za nudenje podpore lokalnim skupnostim, morajo biti poenostavljeni, postopke je treba poenostaviti. Pogosto govorim s predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti in vsi, prav vsi se pritožujejo zaradi pretirane birokracije in zato bi eh, se komisija morala temu posvetiti. Mhm. Eh, ti postopki morajo biti bolj fleksibilni, ehm, deležniki morajo imeti možnost, da se vanje vključijo in lokalne skupnosti morajo imeti svojo ulogo v regiji, eh, zato da bomo lahko uresničevali načelo subsidijarnosti. Določene odločitve je treba sprijemati na lokalni ravni in lokalna raven je tista, ki najbolje ve, katere probleme imajo in na kakšen način jih morda lahko rešijo. Zato bi uh, se morali vprašati, na kakšen način bi vse te vidike lahko vključili v poročilo. In bi se morali vprašati, kako lah, lahko te naložbe prinesejo čim više doprinose. Pogosto eh, fiskalna politika, torej davčna politika, uh, Um, ki se uresničuje na lokalni in na regionalni ravni, prihaja iz nacionalne ravni in prihodki iz uh, davkov se ne porazdelijo na enakomeren način. In morali bi um, zagotoviti, da bi se prihodki iz davkov, ki se pobirajo na lokalni in regionalni ravni, tudi na lokalni in regionalni ravni uporabljali, ne pa da bi se prenesli v nacionalno blagajno. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodriguez. Dobrega, gospod predsednik. Uh, najlepša hvala. Želela bi se zahvaliti poročevalki za ideje in predloge, ki jih je predstavila in jo podpiram pri pripravi tega poročila, ki bo po mojem mnenju uh, močen in pomemben dokument, uh, ki zasleduje naš cilj in sicer zagotavljanje dobre uporabe evropskih inštrumentov eh, na regionalni in lokalni ravni. Tudi ta urbana razsežnost eh, in inštrumenti CLLD in IT se mi zdijo eh, pomembni. Zato bi želela v zvezi s tem še malo spregovoriti. Vemo, da ti inštrumenti izhajajo iz uresničevanja strategije Evropa 2020 in zato želim podpirati znotraj tega odbora in tudi širše kakršenkoli ali element, inštrument, ki prispeva k krepitvi kohezije na evropski ravni. Uh, Mislim, da je treba tukaj izpostaviti teritorijalne cilje v posameznih skupnostih eh, v skladu z logiko, ki velja tudi na nacionalni ravni. Sama prihajam iz ultra periferne regije, iz otoškega območja in zato to posebej izpostavljam. Zato, ker moramo preprečiti, da bi se na takšnih ravneh in v takih regijah um, um, uh, izgubil pomen uh, uresničevanja programov vse strani lokalnih in regionalnih deležnikov, ki imajo največ znanja in poznavanja situacije. Uh, torej, tehnična urodja za to, da lahko te programe uresničujejo za nje, da, paziti pa moramo, da ne bomo podvajali inštrumentov, ki so na voljo. Zato uh, moramo skozi dialog in sodelovanje med različnimi inštitucijami doseči pravo sodelovanje, um, izmenjavo znanj in uh, praks in to ne samo znotraj ene države, ampak med različnimi evropskimi državami. Eh, zato je treba to strategijo vključiti v zakonski okvir, eh, v katerega bodo vključeni tudi vsi deležniki v tem procesu um, spremljanja in uh, ocenjevanja uh, izvajanja teh strategij. Uh, zato morajo biti inštrumenti pripravljeni tako, da se bodo lahko izvajali na teritorijalni ravni in da bodo pri njih lahko sodelovali vsi uh, vključeni deležniki. Le na tak način bodo lahko prispevali k oblikovanju eh, lokalnih in regionalnih politik eh, in ne nacionalnih, ki bodo na to vplivali na oblikovanje eh, politik na nižjih ravneh. Predvsem pa moramo gledati na te inštrumente kot na inštrumente, ki lahko okrepijo hm, pomen lokalne ravni. Eh, Eh, kar zadeva možnosti za reševanje sporov, mislim, da eh, že imamo primerne kanale in organe, ki lahko omogočijo reševanje sporov in da zato ne potrebujemo nekih novih organov. Eh, bo pa treba opredeliti njihove pristojnosti. In pri tej logiki ki se zauzema za uh, eh, usklejevanje prizadevanj v vseh evropskih državah, je treba vedno upoštevati uh, vse nižje ravni. Uh, zato je primerno razmišljati o mm, neformalnem spremljanju uh, uresničevanja vseh evropskih projektov v skladu s temi inštrumenti. Uh, Vsekakor pa se moramo zavedati, da je vse to namenjeno izboljšanju eh, prakse in eh, uresničevanju evropskih projektov ter črpanja evropskih sredstev. Hvala. Hvala. Prosim, kolegi, da ste kratki. To je prva izmenjava mnen. Pridem bom dala besedo gospede Mato. Naj vas obvestim, da bom prosila gospoda Polčaka. Naj potem nadaljuje s predsedovanjem ker se bom sestala z naslednjim gostom. Ja, vi ste tudi na seznamu, ja. Sestala se bom z naslednjim gostom, ministrom iz Romunije, gospod Polčak bo sopredsedoval. Gospode Mato. Taljo Ikomvene. Hvala, mm, predsednica. Zelo kratka bom in bom uh, podala samo svoje predloge. Ta dva inštrumenta sta bila izpostavljena zato, da bi se izboljšalo sodelovanje med različnimi upravnimi rav, um, organi na različnih lokalnih in regionalnih ravneh. Predvsem zato, eh, da bi zagotovili, kako bo lokalni in regionalni razvoj vključen in opredeljen v različnih operativnih programih v prihodnjih letih. Eh, namen je torej hvalevreden vseeno pa ti inštrumenti, če ne bodo temeljili na analizi pravih eh, potreb na lokalni in regionalni ravni, postanejo neke vrste bumerang in imajo povsem drugi rezultat. V mnenju odbora regij o Eh, sprejemanju operativnih programov je že bilo povedano, da nobena metodologija ni uporabljena na res jasen način znotraj sporazumov o partnerstvu in zato bi bilo gotovo dobro dobiti nekaj več informacij o tem, eh, da bi to lahko upoštevali. Pa še nekaj, to načelo partnerstva, kot smo že slišali danes do povdne, je ena temeljnih uh, osi uh, kohezijske politike in zato je treba to jasno zapisati uh, znotraj prihodnih politik, ki jih nameravamo uresničevati in uh, tudi to povedati lokalnim deležnikom, ki bodo v to vključeni. Oui, merci. Hvala, gospod Tri. Également, madame le rapporteur. Uh... Ja, hvala lepa. No uh, sam bi omenil iste argumente, kot sem jih izpostavil že v Strasburu in sicer, da je uh, vse to pripravljeno oziroma sprašujemo se, ali je to res pripravljeno za to, da izboljšamo delovanje na uh, lokalni ravni ali morda tukaj tvegamo, da cilja ne bomo dosegli zaradi tega, ker. Uh, so ti uh, IT tako zelo zapleteni. In kot je rekla gospod Damato, med uh, lokalnimi in nacionalnimi partnerji pogosto ni dovolj zaupanja in to lahko ogrozi doseganje tega cilja. Iti e je težko uresničevati zaradi razlik v administrativnem ustroju znotraj različnih držav članic. Na lokalni ravni, naprimer, ni pogosto eh, na voljo dovolj primernih informacij o projektih, ki bi jih želeli uresničevati. Eh, ravno tako njihovi organi niso eh, primerno usposobljeni za poseganje po evropskih sredstvih, ker so postopki in zahteve preveč zapleteni. Na to pogoji so pogosto preomejujoči in vse to nespodbudno deluje na projekte, ki bi lahko bili financirani iz evropskih sredstev. Ravno tako bi želel izpostaviti, da veliko lokalnih skupnosti e, nima na voljo dovolj sredstev in zmogljivosti, da bi lahko do, dosjeje predstavili e, organu upravljanja. E, ravno tako se pojavljajo ovire pri samem uresničevanju projektov in pogosto se ITI, e ITI e v bistvu podvajajo druge inštrumente, ki že obstajajo v državah članicah. Mislim, da se je v Franciji to že večkrat izkazalo in zato, eh, da stvari je treba poenostaviti. In zagotoviti, da bo sistem, ki se danes uporablja, manj zapleten. Le na tak način bomo lahko dosegli cilje, ki smo jih zastavili. Hvala. Hvala, gospod van Miltenborg. Eh, eh, eh, Hvala. Najprej bi se zahvalil oziroma pravičil bi se v imenu poročevalca v senci gospoda Jakoviča, zelo na kratko celala D in iti sta nova instrumenta, pa ne tako zelo nova. Kaj ti Lider plus pristop je bil predhodnik celala D. Imeli smo tudi predhodne različice programov iti. V mestnih območjih Programi ITI prinašajo veliko priložnosti. Tu lahko povežemo kohezijske sklade, regionalne sklade z ESF-om, zato da bi imeli veliko blažjih naložb, recimo pri reformi trga dela. Dobro je, da smo ustvarili te priložnosti, da lahko eksperimentiramo s tem. Komisija pa bi lahko bila nekoliko bolj ambiciozna, če si pogledamo izkušnje iz odbora regije. Če preberemo, kako je s partnerskimi sporazumi, potem vidimo, da je to veliko regij in držav, ki razmišljajo o tem, da bi sodelovali z takšnimi instrumenti, z CLLD in ITI. Opazili pa smo, da je v državah članicah kar nekaj upravnih organov, ki oklevajo glede prenašanja pooblastil na lokalno raven kar pomeni, da se instrumenti ne morejo primerno izvajati. No, za zaključek ne rečem, upam, da bo poročilo gospe Tomašič spodbuda. Zato, da bi lahko te instrumente uporabljali, jih pravilno izvajali in da bi spodbudili tudi Evropsko komisijo, naj preuči, kje lahko podpremo države članice. Katere nekatere države članice ne poznajo teh instrumentov in to moramo rešiti. Hvala. Gospod Školocen je naslednji, prosim, da ste kratki, kajte čez deset minut bo z nami gospa ministrica. Imamo še dva govorca in tudi jaz bi spregovoril, potem bi dal besedo poročevalki. Prosim, ja, hvala. Predsedujoči, res bom povedal na kratko, pozdravljam to pobudo gospe Tomašič, ki je poročevalka pri tem mnenju prepričan sem, da bomo ustvarili kakovostno stelovanje, kajti gre za orodje za teritorijalni razvoj. Tu lahko dosežemo veliko nasprotjo s kohezijsko politiko. To je zelo pomembno za boljše upravljanje znotraj držav članic in tudi Evropski uniji. V imenu zelenih in svobodne zveze naj rečem, da podpiramo ozemoljsko izvajanje in regionalni razvoj, podpiramo različne vidike To je zelo pomembno za krepitev posamičnih vidikov. Lahko kritiziramo to, da seveda ni obvezno uporabiti 5 odstotkov evropskih sredstev za regionalni razvoj, torej da gre to v smeri CLLD-ja. Recimo tako je to pri skladu za regionalni razvoj. Potem bi povdaril, kako pomembno je to, da uporabimo ta urodja. Poslanka Tomašič je to uh, eh, povdarila na prvem sestanku, ko smo pričali senci, sem to ugotovil kakšne so vere pri izvajanju takšnih orodij. Treba je preučiti dobre prakse. Ne smemo povečati obravne obremenitve, to moramo zmanjšati, zato da bi bili veliko bolj uspešni pri izvajanju novih orodij. Zato moramo sposobiti dovolj osebja, da bi izvajali ta orodja. Na tak način bomo ustvarili nova delovna mesta. Specializirana delovna mesta bodo prispevala k lokalnemu razvoju. Torej, to pomeni, da potrebujemo tudi lokalne strokovnjake potem moramo razviti lokalni vpliv. Lokalni razvoj je zelo pomemben, ima velik potencial, vpliva na gospodarstvo, no ni dovolj, da verjamemo v moč lokalnih akterjev. Če želimo izkoristiti naš potencial, moramo dati na voljo mehanizme in vire za to. Nova urodja iz tega poročila so zelo dobra za doseganje vseh teh ciljev. Hvala lepa. Yeah. Hvala. Gospa Breso je bila naslednja, ampak odšla je. Potem sem na vrsti jaz. V češčini bom spregovoril, ker sem tam jeziku pripravil svoj povzetek. Opozoril bi na naslednje. Glede na to, kar je rekla poročevalka o tem, kaj deluje in kaj ne deluje. Kaj je predlagano pri strategiji CLD? Imamo pristop od spodaj na vzgor. To odraža lokalne specifike vsakega ozemlja. Tu imamo predlagane ukrepe, ki so skladni z lokalnimi potrebami. Ampak direktorat za regionalne zadeve je zelo odločen. Pravi, da moramo dejavnosti CLD uskladiti s kontekstom operativnih programov in z dejavnostmi izven tega programa, te dejavnosti ne moremo podpreti sicer. Izvajanje projektov ne more biti več pravičeno za financiranje. Strategija CLD bi morala omogočiti, da bi financirali projekte in dejavnosti, ki niso določeni v standardnih operativnih programih zato gre pri teh strategijah. Torej, strategija CLLD mora slediti s splošnemu cilju teh operativnih programov. Tu imamo tudi posamične cilje in kolikor sem jaz obveščen, direktorat za regionalne zadeve tu ni upošteval vseh lokalnih posebnosti. Ta pristop od zgore na vzdolj je nasprotil s tem in to ne deluje pri teh metodah CLLD. Če to upoštevamo mnenje direktorata za regionalne zadeve. Dobro. Dobro, sedaj bi predal besedo kolegici Tomašič, ki bo predstavila sklepe. Prosim. Evo, hvala vam lepa, zelo kratko. Hvala lepa, zelo na kratko. Vsem bi se zahvalila na predlogih. Osnutek poročila bo predstavljen v odboru 30. novembra in 1. decembra. Poročilo pa bo pripravljeno čez dva tedna. Hvala še enkrat. Okay, thank you. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa imamo tri ali štiri minute na voljo, zato bom predal besedo predstavnikom komisije. Gospa Judith Roša je tu. Ste tu? Ja. Prosim. Thank you, chairman, um, and thank you for, uh... Hvala, hvala za to razpravo. Mogoče bi začela s tem, da bi rekla, da tu poudarjamo ozemljsko kohezijo v novem programskem obdobju, kot ste opazili. Uh, Tu smo predstavili nove instrumente, torej CLLD, IT, tu imamo tudi sedmi člin, ki vpliva na misni razvoj. Torej, vedno je zelo dobro preučiti izkušnje, da bi skušali videti, kaj deluje, kaj ne deluje v praksi. Ampak reči moram, da je vse še po vojih. Države članice, regije, lokalni organi zaenkrat šele oblikujejo te nove instrumente. Pripravljajo lokalne in regionalne strategije. Potem bi povdarila tudi to, da so uredbe zelo fleksibilne glede izvajanja teh instrumentov. To tudi ponuja možnost izvajanja teh instrumentov na enostaven način, pa tudi na zapleten način ali na težji način. No, strinjam se s številnimi izjavami, ki smo jih slišali tu treba je zmanjšati birokracijo. Mislim, da se vedno zanimamo za zelo konkretne predloge v ta namen. Gradnja zmogljivosti je takšno področje, kjer moramo delati skupaj na nacionalni, regionalni ravni, tudi na ravni komisije. Komisiji smo oblikovali mrežo za mestni razvoj, zato da bi podprli vse mestne organe, ki bodo izvajali strategijo iz sedmega člena. Potem je tu kar nekaj izzivov, ki jih moramo poštevati. Tu imamo tudi pristop z različnih skladov, videti moramo, kako bodo delovali v praksi. Tu obstajajo možnosti, da države to lahko preučijo. Potem bi imela še eno informacijo. Prihodnje leto bomo imeli dve študiji. Ena se bo nanašala na sedmi člen in IT strategije. Preučili bomo vsebino strategije in upam, da bomo tu oblikovali tudi sklepe, potem pa bomo tudi začeli izvajati študijo CLLD skupaj s štirimi direktorati, ki izvajajo te instrumente. In upam, da bomo do konca prihodnjega leta imeli poglobljene rezultate teh študij. Hvala. Thank you. Thank hvala lepa, hvala. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. To je izmenjava mnen z gospod Sivil Šajde, to je romunska ministrica za regionalni razvoj in javno upravo. Kot veste, je naš odbor sedaj razvito prakso, da k nam povabimo ministre iz različnih držav članic, da z nami delijo svoje izkušnje področju kohezijske politike. Naš odbor je bil aktivni sozakonodajalec, skupaj s svetom smo oblikovali novo generacijo kohezijske politike. Sedaj se bomo posvetili temu, kako se ta politika sploh izvaja v praksi. Zato mi je veliko zadovoljstvo, da je gospa Šajde z nami, da je sprejela to vabilo, da lahko obravnava nedavne romunske izkušnje področju kohezijske politike z nami. Kaj ti tu je veliko izzivov? при изваянии оперативних программ. Njeno ministrstvo se ukvarja s koordinacijo teh ukrepov. Prosila bom ministrico naj poda kratko predstavitev do 15 minut, potem pa bom predala besedo članom, začenši s koordinatorji. Poslance bom prosila naj se omejijo na enominutna vprašanja, zato da se bomo držali časa danes. Naj omenim še to, da so socialisti predlagali, da bi nas obiskala ministrica. Hvala za ta predlog in upam, da bomo še naprej tako delali z drugimi ministri. Gospa ministrica, prosim. Stimata domna prešedinta. Stimat... Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, spoštovane članice in člani. Eh, Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da sem lahko danes eh, z vami v okviru tega izjemnega dogodka. Najprej mi dovolite, da se vam zahvalim v imenu romunske vlade in v imenu eh, ekipe, ki jo vodim v našem ministerstvu. Zahvaljujemo se vam za vso vašo podporo. Eh, na področju eh, regionalnih operativnih programov. Zahvaljujem se tudi za vse, kar so evropske skladi prinesli eh, Romuniji. Ukrep N plus 3 je za Romunijo bil neverjetno koristen. Cilj, ki ga imamo pri regionalnem razvoju je naslednji. Želimo, da bi Romunija postala konkurenčno, kohezivno, eh, ozemlje, ki bo tudi dobro vključeno v evropsko mnenje. Ž želimo izkoristiti vse priložnosti eh, urbanih področji in drugih. Eh, potrebno je, da je Romunija kohezivna, eh, da omogoča vsem državljanom dostop do javnih služb in eh, drugih storitev. V tem smislu je življenskega pomena, da so skupnosti in državljani v samem centru naše pozornosti in to pomeni njihove potrebe, njihovi eh, projekti za prihodnje, ki bodo izboljšali kakovost njihovega življenja. Glavna skrb mojega ministerstva je izpost, izpostaviti ustrezno Eh, usklajevanje eh, finančnih možnosti z našimi eh, programi in tudi ustrezno črpanje evropskih sredstev. Za, v, Evrop, pardon, v Romuniji smo morali uporabljati mešico politik in instrumentov, nismo se mogli osredotočati na eno samo alternativo. Glavni izziv, ki je pred nami, je jamčiti oziroma zagotoviti komplementarnost med programi, ki se financirajo iz evropskih skladov na eni strani in programi, ki se financirajo iz eh, državnega proračuna na drugi. Kajti zagotoviti moramo ustrezno financiranje infrastrukture naših lokalnih skupnosti. Najprej, kar zadeva Eh, financiranje iz eh, Evropskih skladov. Danes eh, Romunija zelo resno jemlje finančno obdobje 2014-2020 in upoštevajoč to dejstvo na nacionalni ravni smo sprejeli vse ukrepe, ki so bili potrebni za to, da smo omogočili učinkovito Eh, črpanje strukturnih skladov. Želela bi posebej omeniti regionalne operativne programe za obdobje 2007-2013. Celotni proračun je 3,9 milijard evrov. Danes, ko sem tu pred vami, lahko rečem, da nam je uspelo zagotoviti absorpcijsko stopno 63 odstotno kar pomeni, da je toliko eh, denarja bilo eh, vrneno se strani Evropske komisije. In zato smo, zahvaljujoč tem programu, lahko okrepili našo infrastrukturo. Več kot dve kilometrov eh, regionalnih cež, več kot eh, sto enot za zdravje, več kot sto eh, deset šol. In ustvarili smo eh, štir, več kot 24 tisoč novih delovnih mest. Poleg tega je operativni program za leto 2014-2020, ki ima tokrat dosti višji proračun, 6,7 milijard evrov, torej ta program bo omogočil financirati 9 od 11 tematskih ciljev evropskih skladov. In eh, želim omeniti zlasti financiranje cest, ki omogočajo večjo povezljivost eh, z TNT omrežjem. Potem želimo omeniti tudi izolacijo eh, gradbenih in javnih stavb, eh, potem financiranje gradbene infrastrukture in pa šol. To, kar je pa novega v tem operativnem programu, je pa, je pa to, da želimo končati s vnosom v kadastr več kot 5 milijonov hektarov površin. Najpomembnejši nauk, ki smo ga potegnili iz prejšnjega programskega obdobja 2007-2013 in ki eh, jo želim podariti, je ta, da moramo poenostaviti upravne postopke. Zato sem se odeležila več sestankov s člani komisije in poleg tega smo se učili tudi na naših lastnih napakah. Upamo, da bomo lahko podpisali pogodbe za vse eh, projekte, za eh, koristnike v krajšem obdobju kot v preteklosti. Želimo, da bi koristniki lahko pravočasno dobili denar, ne pa šele na koncu obdobja. In ne želimo, eh, da bi prihajalo še naprej do tega, da ne bi mogli črpati vsega, eh, vseh sredstev. Že od 2014 smo postavili sistem, ki dobro deluje. Se pravi, želimo se učiti tudi iz svojih lastnih napak, tako da bo izvajanje programov za obdobje 2014-2020 uspešno. Poleg tega bi želela govoriti tudi o tem, da moje ministrstvo in eh, ministrstvo za javno upravo upravljata 12 programov eh, zemljskega sodelovanja. Proračun je 1,7 milijard evrov. Naj vam dam primer, ki je dober primer eh, teritorijalnega sodelovanja. Gre za sodelovanje med Romunijo in Bolgarijo. Danes je absorpcijska stopnja tega programa 73 odstotkov. In glede na to, da sem vam že govorila o tem, da moramo zagotoviti komplementarnost med posameznimi programi, eh, se pravi regionalnimi in nacionalnimi, lahko rečem, da je eh, naš instrument nacionalni program lokalnega razvoja. To je program, ki ga je začela romunska vlada, ki, ga, ki se financira iz državnega proračuna in ki je namenjen izgradni in izboljšavi eh, infrastrukture v vseh mestih Romunije in v vseh skupnostih. Poleg tega eh, se iz tega eh, programa financira ta dva sistema kanalizacije javne oziroma regionalne ceste in šole. Torej, ta dva uh, instrumenta dobro delujeta v tandemu in, mo, in lahko financiramo uravnotežen razvoj naših skupnosti. Kaj je prineslo moje sodelovanje z vami in kaj pričakujem? Želim uh, odprto sodelovanje z vami, z re, regijo, z Evropskim parlamentom, s komisijo, skratka z vsemi evropskimi institucijami. Želela bi, da bi Romunija lahko v najboljši meri in čim bolj izkorist, učinkovito izkoristila sklade, ki so jim na razpolago in da bi bil razvoj čim bolj prilagojen eh, razvojnim smernicam cele unije sama menim, da bi bilo koristno, če bi določili datume za sestanke, take kot je ta. Lepo bi bilo, če bi imeli take sestanke z vsemi ministri regionalnega razvoja in dobro bi bilo, da bi taki sestanki potekali tudi s predstavnikov generalnega direktorata regijo. E, Romunija je imela srečo, da smo uspešno e, izvedli te, pro, te programe, uspeli e, smo izboljšali življenje svojih državljanov in delamo vse, kar je v naši moči, da dosežemo cilje. Najlepša hvala še enkrat, v veliko čast mi je, da sem danes med vami. Hvala lepa, vesela sem, da je vaš program upravljanja kohezijskih skladov enaki kot je program eh, našega odbora. To so problemi, o katerih razpravljamo tukaj in zelo dobro eh, in. Eh, spodbudno je slišati, da se s temi problemi ukvarjate tudi na terenu. E, no, gospe in gospodje, imeli bomo se eh, eh, razpravo, z, najprej bodo začeli koordinatorja, gospa Krel. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa ministrica. V veliko veselje mi je. da vas se lahko tukaj pozdravimo v tem krogu. Enkrat smo se že srečali v Bukarešti. Vem, da vaše delo ni lahko. Veliko stvari ste podedovali, ki jih sedaj morate izboljšati. In z veseljem sem poslušala novice o tem, da ste eh, stopno eh, absorpcije zvišali na 63 odstotkov, to še ni 100, ampak ste na pravi poti, zato vam eh, želim veliko uspeha pri vašem delu. Predsedujoča je že rekla, da se v našem odboru ukvarjamo se podobnimi temami, kot ste jih vi navedli. Naj eh, povem samo eno stvar. Danes bomo imeli obravnavo o poenostavitvi postopkov v okviru kohezijske politike. Uh, e, uveli... Zelo bi me zanimalo, kako ste v Romuniji uspeli poenostaviti uh, postopke, tudi postopke izbora. Če vam je to uspelo, bi bilo to koristno tudi za nas. E, komisija bo postavila e, skupino na visoki ravni za poenostavitev. Drugič, vesela sem in pozdravljam, da ste e, predlagali, da bi se ministri in odbor ter druge institucije redno sestajali. To smo zahtevali že veliko krat pa nam ni uspelo tega, da bi skupaj sedeli ministri odgovorni za regionalni razvoj in kohezijsko politiko. Upajmo, da nam bo to v naslednjem mandatu uspelo oziroma v času naslednjega predsedstva. V času zadnjega predsedstva nam to ni uspelo, pa upajmo, da nam bo zelo. In mislim, da smo za to tudi odgovorni. Še zadnje vprašanje. Evropska unija in Evropski parlament delata na podlagi Junkerjevega načrta. Kako naj bi po vaše izkoristili ta eh, sredstv, sredstva, tako da bi eh, bila ta sredstva komple, komplementarna sredstvom iz strukturnih sklada? Gospod Jakovčič, imate besedo. Hvala lepa, gospa. Mihajlova. Gospe ministrici se zahvaljujem za to, ker je sprejela vaše vabilo in je prišla v Bruselj na razgovor z nami. Zelo pomembno je, da slišimo vaše misli, da vemo, s kakšnimi problemi se soočajo posamezne države članice in zato eh, sem zanimanjem poslušal vaš nagovor. Želim vam postaviti eno vprašanje. To vprašanje je verjetno vprašanje, ki se pojavlja v več državah članicah, zlasti v novih državah članicah. Kako vi raz, razumete dejstvo, da je eh, problem absorpcije predvsej velik problem v večini novih držav? V istarski županji, ki jo vodim, je en eh, od glavnih, je ena od glavnih težav pomankanja finančnih sredstev na regionalni ravni. Vprašanje centralizacije oziroma decentralizacija se postavlja v vsaki države. Eh, postavlja se vprašanje finančnih sredstev, ki so na razpolago ali pa niso. In vse to lahko uh, ovira absorpcijo. Jasno je, da Romunija, Bolgarija, Hrva, eh, Bolgarija, Hrvaška in druge države potrebujejo predvsem denarja za izboljšanje svoje infrastrukture, eh, varovanje okolja in tako naprej. Me, mesta in regije poznajo eh, to področje, vedo, kje je denar potrebo. Moje izkušnje kažejo, to so izkušnje iz petih, šestih let, kažejo, da je centralizacija eden od resnih problemov. Kako vi razmislite o tem, kako vi gledate na to, ali vi menite, da imajo regije dovolj finančnih zmogljivosti same, da lahko eh, dopolnjujejo tisto, kar Evropska unija prispeva v okviru kohezijske politike. Hvala lepa. Gospoda Mato. Grazie, grazie per essere venuta. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli med nas, gospa ministrica. Imam preprosto vprašanje, tudi praktično. Torej, če ste imeli kakšne težave ali bi nam mogoče podali nekaj primerov, torej katere so bile te težave, ki so vplivali na uh, črpanje sredstev iz skladov malo zatem, ko ste vstopili v Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Broa. Hvala lepa, gospa ministrica. Ravno kar ste govorili o težavah, se poenostavitvijo rekli, eh, ste da ne moremo v bistvu govoriti o poenostavitvi. Ali lahko date kakšen primer? Rekli ste, da se moramo eh, učiti tudi iz svojih napak, tako da bomo bolj učinkoviti v obdobju 2014-2020. Hvala. Gospa Tomašič. Najlepša hvala, gospa ministrica. Iz lastnih izkušenj vem, da ni lahko preiti iz enega sistema v drug ta prehod je eh, dosti krat težek, delo je težje. Po, kateri je največji problem, ki ga vidite v sodelovanju med državo, mesti in regijami? In kako ste postavili to sodelovanje? In kaj predlagate nam, nam drugim postkomunističnim državam? Hvala lepa, gospod Sedar, imate besedo. Ja- Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred eh, dvema in pol letoma ali tremi leti smo šli v Romunijo, delegacija naša v Timišvaru. Ampak takrat smo obiskali tudi romunsko-bolgarsko mejo na Donavi. Takrat smo slišali predvsej pritožb o decentralizaciji in regionalizaciji. Rečeno je bilo, da prenos odgovornosti na regije v Romuniji ne poteka tako, kot bi moral. Zlasti z vidika eh, črpanja strukturnih eh, skladov. Torej, strukturna politika je tudi regionalna politika. in zelo je pomembno, kako so pristojnosti prenešene na regije, da lahko le te prevzamejo odgovornost za izvedbo programov. Takrat je romunska vlada nameravala sprejeti zakonodajo o decentralizaciji eh, in, ad, eh, ad, in lokalni samoupravi. Kako je s tem sedaj? Parentke, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz lahko rečem, da smo tudi mi zelo zadovoljni, da imamo lahko takšno izmenjavo mnen in eh, res je lepo, da se lahko pogovorimo eh, in da se tudi vi pogovorite s tistimi, ki izvajajo te stvari v praksi. Rekli ste, da je pri vas absorpcijska stopna 63 odstotkov. Eh, Kakšno pomoč bi potrebovali od eh, Evropske unije, da bi to številko povečali? Kot predstavnica zelenih bi vam želela postaviti vprašanje o doseganju podnebnih ciljev. Kot veste, namenjamo posebna sredstva za okolju prijazne investicije. Omenili ste izgradnjo cest. Ali ste razmislili tudi o tem, kako graditi Eh, prometno strukturo tako, da bo bolj trajnostne narave ali razmišljate tudi o vlaganju v železnice. Potem zadnje vprašanje. Danes bomo glasovali o poročilu o eh, marginaliziranih eh, skupnostih in njihovi vključenosti v eh, kohezijsko politiko. Romi predstavljajo precejšno tako skupnost. Eh, Kaj vi delate, da take skupnosti vključite, da tudi te dob, eh, nekaj dobijo od regionalnih in drugih skladih? Gospod Polčak. Dekuji, pa Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V bistvu sem želel postaviti isto vprašanje, kot ga je postavil gospod Celer. Kako so lokalne skupnosti vključene v fazo odločanja. Pri pripravi projektov za evropske sklade. Na Češkem imamo tudi nekaj težav z absorpcijo. Do leta 2013 smo imeli kvoto 26,5 milijarde. Izčrpali pa bomo samo 2,5 milijarde dve pa pol milijardi, se pravi samo deset odstotkov sredstev, ki so nam namenjena. Ali že razmišljate, kako povečati to številko in kakšna bo končna številka? Hvala lepa. Gospod Arimond, hvala lepa. Gospa ministrica samo tisti, ki vedo, kaj se je zgodilo v preteklosti in ki se iz tega kaj naučijo, se lahko pametno obnašajo v prihodnje. To se mi zdi zelo modro, ampak eh, finančno poročilo za leto 2013 pravi, da je v Romuniji bilo prijavljenih 25 primerov eh, goljofije in 33 primerov nepravilnosti. To je kar veliko ali ima va vaša vlada neke vrste master plan za leto 2015, da bi nekaj eh, izboljšali, kar se tiče absorpcije in da bi zmanjšali goljofije. Če gospod Buda, zadnje vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, najlepša hvala, eh, gospa ministrica, da ste danes prišli sem. Samo na hitro, gre za vprašanje upravne decentralizacije v Romuniji. Upravna regionalizacija bi lahko eh, izboljšala stopno absorpcije. Trenutno imamo 44 različnih okrožij in to seveda povzroča kar precej težav. Ali vlada razmišlja o ponovi Eh, o, o novi razdelitvi upravne odgovornosti, zato da bi se stopnja absorpcije izboljšale. Hvala lepa. Končali smo z vprašanji. Sedaj, gospa ministrica, imate besedo, da na ta zanimiva vprašanja odgovorite. Vidite, da se ukvarjamo z istimi stvarmi, kot se ministri za regionalni razvoj. Prosim. Hvala lepa într-adevăr foarte interesant. Hvala. Ta vsa vprašanja so bila zelo zanimiva. Po svoji najboljši moči se bom potrudila, da uh, ustrezno odgovorim na vaša vprašanja in upamo lahko, da bom odgovorila na več vprašanj hkrati, tako bomo tudi čas učinkoviteje izkoristili. Če začnem se poenostavitvijo, naj vam predstavim ključne ukrepe, ki smo jih sprejeli in sicer, ki, ki se razlikujejo od prejšnjega obdobja, kar zadeva projekte. Pogodbe bomo podpisali že, ko se bo izvajala študija o izvedljivosti. Po naši zakonodaji ima vsak projekt eh, za infrastrukturo več, fa, več fazi. Najprej je preizvedljivostna faza, eh, tam se oceni eh, možna vrednost, potem je eh, študija izvedljivosti, ta pokaže, kakšna je vrednost, kakšne investicije, potem je potrebna tehnična študija z vsemi tehničnimi podatki in načrti. Vsi ti elementi so pomenili, eh, da je bilo več kot eno leto treba, da je bil projekt sprejet. Pred, eh, torej med datumom vloge in datumom podpisa eh, pogodbe je poteklo lahko celo 24 mesecev. Sedaj želimo, da bi se ti, te pogodbe za financiranje podpisale v tistem času, trenutku, ko se predloži študija izvedljivosti. In se tako smo že iz 24 mesecev ta eh, rok zmanjšali na 4 mesece. Potem je tu še druga stvar, drugi vidik, eh, kjer želimo skrajšati roke. In sicer pripravili smo neke vrste smernice za uporabnike. Gre za to, da se na terenu preveri vse kar je avtor projekta omenil v svojem projektu. No, to preverjanje pa se bo izvajalo s pomočjo in v prisotnosti eh, potencialnega prejemnika finančnih sredstev. In upravičenca. Želeli bi, da bi se to izvedlo v enem mesecu, da bi se vsa ta preverjanja, vse te ocene izvedle v enem mesecu. Potem je tu še nekaj. Pripravili smo standardno pogodbo za financiranje. Gre za eh, formular, ki je enak za vse projekte. Naj gre za eh, investicije v cestno infrastrukturo, naj gre za eh, obnovo šole. I, formular je isti. Potem smo sprejeli eh, nov zakon za javna naročila. In tu želim odgovoriti še na eno vprašanje ki sem ga dobila, nekdo me je vprašal, kater je bil največji problem, s katerim smo se soočali v prejšnjem obdobju. Zakonodaja, ki je pokrivala javna naročila, eh, je povzročala nekaj težav. Sedaj smo sprejeli nov zakon na področju javnih naročil. Ta novi zakon je zelo poenostavil postopke, zagotovil večjo transparentnost in povečal hitrost teh postopkov. Potem je tu še en ukrep, ki ga imamo. Od, spet odgovarjam na več vprašanj istočasno. Gre za, uh, za, za prosilo za plačilo oziroma zahtevek za plačilo. Uh, leta 2012 sem prišla v to ministerstvo in takrat je bila absorpcijska stopna 12 odstotkov pri regionalnih razvojnih programih. Čez eno leto mi je uspelo meni s ekipo povečati absorpcijsko eh, stopno na eh, 45 odstotkov. Kako pa je to bilo mogoče? Takole. Naša absorpcijska stopna je bila tako nizka zaradi eh, načina, kako smo obravnavali eh, zahtevke za vračila sredstev eh, upravičencev. Večina jih je bilo javnih organov, to so bile šole, bolnišnice, občine. Seveda, mogoče vas večina pozna ta mehanizem. da se pridobi financiranje iz eh, Evropskega eh, sklada za en projekt, je treba najprej plačati in dokazati, da so eh, odhodki bili izvedeni. Torej, plačilo je moralo biti izvedeno in da je tudi bilo učinkovitost. In to pomeni, da je treba eh, plačati fakturo tistemu, ki je realiziral projekt, potem se ta račun eh, pošle organu za upravljanje, potem ta jo pošle eh, DG regijo in potem se zahteva povračilo plačila. Ampak ta sistem je zahteval 6 do 8 mesecev, prednje upravičenec prišel do denarja. Se pravi, da je včasih ta dolgi rok povzročil pločil, eh, plačilno nesposobnost javnih organov, zato ker enostavno v tem času niso dobili eh, povrnenega denarja, ki so odložili. Sedaj smo stvari spremenili. Fakturo smo plačali, ampak smo eh, povrnili organu eh, vlogo iz našega državnega sklada, ki smo ga ustvarili naravno za to. E, in zahvaljujoč temu denarju so e, upravičenci lahko plačali račune in so lahko tudi potem pokaz, eh, do, postali eh, kopije teh računov. Niho jih več plačevali iz svojega žepa, ampak so lahko eh, dobili denar iz tega tamponskega sklada. In ko je Evropska komisija končno povrnila ta denar, pa je ta denar bil ponovno prenešen v eh, omenjeni sklad in eh, državni proračun je bil spet uravnotežen. To rešitev smo lahko uporabili. In ta na, naš ukrep je bil uh, uspešen, uh, uporabili smo ga pri tudi drugih programih in bomo to ponavljali tudi v obdobju 2014-2020. Potem ste mi e, postavili še nekaj vprašanj. v zvezi z decentralizacijo, z regionalizacijo, kaj je s tem v Romuniji. Eh, ministrstvo za regionalni razvoj kot eh, vodilno ministrstvo je eh, sprejelo vso potrebno zakonodajo za ta postopek. Regionalizacija v Romunija je potreben postopek, ki je koristen za naše skupnosti. Vendar pa, če želimo regionalizacijo iztresno izvesti, Če želimo, da bojo regije postale pravne osebe, moramo spremeniti ustavo. Ta sprememba ustave pa se še vedno obravnava v eh, pa, romunskem parlamentu. In vedeti moramo, da to ni enostaven proces. To zahteva kar nekaj časa, kajti po Eh, razpravi v parlamentu, bo treba organizirati referendum, zato da se eh, posvetujemo s prebivalstvom. Potem smo pa poskušali namesto tega nekaj drugega. Imamo upravljalni organ na centralni ravi, imamo pa osem statističnih regij in te imajo regionalni svet za razvoj, v tem svetu sedijo eh, občine, gospodarske zbornice, nevladne organizacije in ta svet za regionalni razvoj je eh, odgovoren za strategijo in tudi določi prioritete ter oblikuje investicijski načrt. Eh, partnerski sporazumi so uh, temeljili ravno na tej strategiji regionalnega razvoja. Kljub vsemu temu se upravljanje izvaja na centralni ravno, ampak odločanje in identifikacija potreb pa poteka na regionalni ravni. Investicijski načrt Junker. Hvala lepa za to vprašanje, hvala lepa tudi za pobudo. Naše ministerstvo, kot vsa druga ministerstva, so, se je veliko trudilo za to, da bi našli najboljše projekte, ki bi lahko eh, izboljšali razvojno stopno naše države. Seveda potrebujemo več sredstev, kot jih pa imamo in kot jih dobimo preko operativnih programov. Junkarjev načrt je ena od rešitev. Lahko bomo pokrili vse naše potrebe po financiranju za razvoj, zato ker bomo lahko Junkarjev načrt uporabili za to, da bomo financirali eh, velike projekte in ta denar ki je eh, bil eh, prvotno namenjen financiranju teh projektov, bomo lahko uporabili za druge projekte. Se pravi, tisti del državnega projekta, ki je bil, eh, bil namenjen razvojnim projektom, bo sedaj lahko prenešen na regionalno in lokalno raven, tako da bodo ti ravni lahko financirale svoje infrastrukture. In seveda je infrastruktura na regionalni ravni recimo manj obsežna kot ta, ki jo želimo financirali na, na državni. No, vesela bi bila, če bi taka srečanja z ministri za razvoj potekali tudi na neformalni ravni. Več srečanj z vami bi moralo biti za generalno direkcijo regijo. Prepričana sem, da Kljub našim izkušnjam, sama že v javni upravi delam 25 let, 15 let sem odgovorna za evropska sredstva, torej kljub vsem tem dolgim izkušnjam sem prepričana, da noben od nas nima odgovora za vse. In če bi se lahko tako srečevali, če bi lahko izmenjavali svoje izkušnje, če bi si lahko povedali tudi kaj o svojih neuspehih, kako tudi o svojih uspehih, če bi lahko govorili o vsem tem, če bi lahko govorili o svojih značilnostih oziroma o programih, problemih, ki so za nas najhujši. Jaz sem omenila problem poenostavitve postopkov. Potem sem omenila tudi komplementarnost. Skratka, želela bi, da bi tudi drugi ministri iz drugih držav povedali, kako je pa njim uspelo izboljšati stopno absorpcije. In zahvaljujoč vaši podpori, zahvaljujoč podpori generalnega direktorata regijo, bomo lahko tudi mi izboljšali svoje postopke, ukrepe, ki jih moramo uporabljati za to, da bi komisija in vi videli, da države članice transparentno in upravičeno trošijo evropska sredstva. Z vašim dovoljenjem bi sedaj govorila o master planu, kako odpraviti nepravilnosti in goljofije. Danes imamo tako zakonodajo, ki nam omogoča kaznovati kogar koli, ki naredi kakšno nepravilnost, lahko kaznujemo tudi vse poskuse, utaje oziroma goljofije. Želimo eh, povedati, da, se, da nam je sedaj uspelo uvesti eh, transparenten sistem, ampak to ni bilo lahko. Prej smo imeli drugačen zakon na tem področju in zelo težko je bilo pre, prepričati ljudi, da ta zakon ni bil v skladu z evropsko zakonodajo. Da bi lahko vsi upravičenci se seznanili s temi neskladnostmi, so morali veliko narediti. Je, eh, težko je bilo prepričati ljudi. Oni so morali vedeti, da to, kar so skušali dobiti, torej, kar so skušali narediti z evropskimi sklasi, Eh, da, da se bodo morali zadovoljiti za manj denarja za to, kajti financiranje se je zmanjšalo za 25 odstotkov. Ne vem, če je to bilo uspešno, ampak morali smo sprejeti ta ukrep za to, da lahko podpremo financiranje projektov. Kar zadeva upravičence naših OP, to so regionalni organi, nekateri od teh organov niso znali prav pripraviti dosjejev. Imamo pa javne organe, kot je naprimer javni organ za ekscize, ki je moral preverjati vse doseje, zato da bi lahko preverili vse, ali so izpolneni vsi pogoji. In nacionalni organ je tisti, ki uh, projekte potrjuje. In ker je ta upravljalni organ mora eh, skladiti potem vse dosjeje, jih prilagajati, smo se odločili za 25 odstotno zmanjšanje. Kot sem rekla, to je bilo težko požreti, kajti to so bili projekti, ki so že bili potrjeni. Romunska vlada je zaradi te prilagoditve, ki je bila sicer potrebna, sprijela odločitev, da bo finančno pomagala tistim upravičencem, katerih uh, vloge so že bile odobrene. Saj ni bila uh, njihova krivda, če je vlada odobrila njihove vloge, ampak te niso bile v skladu z evropsko zakonodajo. No in pa bom to uh, o tem lahko še kaj povedala. No, uh, zdaj pa kar zadeva um, skupnosti, ki so v slabšem položaju, defavorizirane skupnosti. Pripravili smo neke vrste zemljevid teh obrobnih skupnosti, ki ga mi imenujemo eh, zemljevid revščine. In s tem smo želeli identificirati te skupnosti, eh, te skupine prebivalcev, praktično v vsaki četrti, v vsaki ulici. Preko programa za regionalni razvoj smo na regionalni ravni torej uresničevali eh, regionalni razvojni program in s tem eh, prispevali k gradnji bivališč za te prebivalce, eh, med katere je vključena tudi romska skupnost. Mi seveda ne želimo, da bi romsko skupnost obravnavali drugače kot druge uh, skupnosti v občutljivem položaju, saj Romi niso edini, ki so odrinjeni na rob družbe. Uh, Eh, ki so v slabšem položaju. To velja tudi za številne druge Romune in zato ne moremo njih obravnavati posebej. Naš program je zato namenjen vsem tem skupinam. Skušam. Uh, iti malo po svojih zapiskih. Torej, eh, dobila sem tudi vprašanje v zvezi s eh, povezavo med centralnimi in lokalnimi organi, zato da bi izboljšali stop, absorpcijsko stopnjo. Rekla sem vam že, da so organi centralne uprave eh, znotraj Ministrstva za razvoj. Ni pa ta organ tisti, ki določa, kakšne so potrebe lokalnih organov. Lokalna uprava je avtonomna in ima zato na voljo tudi lastna sredstva in nikomur ne usiljujemo tega, da mora izvajati projekte in zato uporabljati evropska sredstva. Kot sem že povedala, je pr, pr, operativni projekt za regionalni razvoj omogočil, da so lokalne skupnosti v Romuniji eh, svoje programe lahko izvedle na tak način, kot so si jih same zastavile. Hvala lepa, hvala za vašo udeležbo. Ja, slišimo te pripombe z vaše strani, da naj bi se bolj pogosto srečevali z ministri za regionalne zadeve iz držav članic. Upam, da bomo imeli sestanke tudi z drugimi ministri. Hvala za vašo udeležbo in srečno pri vašem delu v Romuniji. Res upamo, da se bomo lahko z vami srečali, ko boste poročali čez nekaj let o tem, kako čudovito poteka vse na področju kohezijske politike v Romuniji. Hvala vsem v imenu vseh poslancev v tem odboru. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue. Gospe in gospodje, sedaj pa nadaljujemo z obravnavo točk na dnevnem redu. Sedaj bomo glasovali. Imate vsi kartice za glasovanje s seboj. Ste pripravljeni na glasovanje? Danes bomo glasovali o poročilu ki nosi naslov kohezijska politika in obrobne skupnosti. Zakonodaja o kohezijski politiki ponuja finančno podporo za prikrajšene obrobne skupnosti v podeželskih območjih, zlasti tam, kjer govorimo o fizični, socialni obnovi v podeželskih območjih. Tam naj bi podprli te ljudi preko IRDF, ozemljski pristop med leti 2014-2020 ponuja nove možnosti zato da bi lahko izvajali tudi integrirane ozemljske naložbe in vse cilje, ki veljajo za obrobne skupnosti. Naša poročevalka gospa Rentke je pripravila osnutek poročila marca letos. Rok za vložitev predlogo sprememb je bil 22. juli in tako takrat smo prijeli 214 predlogov sprememb. Vloženi so bili pravočasno. Potem smo prijeli mnenje z dveh drugih odborov v parlamentu, to je odbor za zaposlovanje in odbor za ženske. Poročevalka je predlagala tudi nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Želite besedo za zelo kratko predstavitev, gospa Rajntke, ali gremo lahko na glasovanje? Ja, samo zahvalila bi se kolegom za sodelovanje. Upam, da bo sedaj to poročilo služilo interesom vseh in da bo danes tudi sprejeto. Gospa Krel. Äh, Gospa predsednica, zelo mi je žal, ampak na dnevnem redu je bilo predvideno, da se bo glasovanje začelo ob 11.40, tako da zdaj niso še vsi člani našega odbora prisotni, zato bi uh, prosila za petminutni odmor, da jih lahko pokličemo. Mislim, da bi bilo boljše, da bi bili prisotni. Link. Ja, prav imate, bala sem se teh omejitev časa. Ja, glasovanje imamo ob 11.40, tako da lahko naredimo petminutni odmor. Ali in se posvetimo pogovoru. Ladies and gentlemen, I think all of... Gospe in gospodje, mislim, da smo sedaj že vsi tu v dvorani, ali smo, ja, vsi člani so tu. Lepo zdrav sem skupaj. Zelo pomembno je, da se držimo vseh omejitev časa. Začeli bomo z glasovanjem o poročilu, ki se nanaša na kohezijsko politiko in obrobne skupnosti. Poročevalka pa je gospa Teri Reintke. Začeli bomo s prvim kompromisom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Sedaj kompromis dve. Ja? Prosim, gospa Rajntke, zelo na hitro, tu je prišlo do napake na seznamu za glasovanje. V drugem delu še vedno piše in še posebej ko gre za to situacijo, ampak gre za including, ne in particular. To je ta no, sprememba, da bodo vsi vedeli. Gre za tehnično napako. Dobro, hvala lepa. Želela sem reči, da bomo glasovali po dveh delih. Hvala za to pripombo in ta dodatek pri drugem delu. To je v drugem delu. To drži, ja. Dobro, glasujemo o prvem delu, kdo je za. Kompromis 2, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 2, drugi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj gremo na kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto sprijeta. Kompromis štiri, kdo je za, proti, zdržani, sprijeta. Kompromis pet. Glasovanje je po delih, imamo dva dela, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeta. Drugi del, kdo je za, proti, zdrženi, zavrnjena. Želite preveriti, v redu bomo preverili drugi del kompromisa 5. Elektronsko glasujemo. Glasujte, prosim. Sedaj. Ste glasovali, glasovanje je zaključeno in to je zavrnjeno. Hvala lepa. Gremo na kompromis 6. Kompromis 6 je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe 98. Kdo je za? Proti? Zdraženi? Zavrnjeno. Dobro, lahko preverimo. Ja, lahko preverimo. Preverjamo pri predlogu 98 elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. Vse je zavrnjeno. To je bilo jasno, ja. Sedaj pa predlog spremembe 99, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 100, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. Bomo preverili. Preverili bomo v predlogu 100 elektronsko. Prosim. To preverjamo. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrnjeno. Sedaj gremo na kompromis 9. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. Prvič deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog 112, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto smo zdržani. Ali lahko preverimo, kajti nisem videla vaših rok. Preverjamo pri kompromisu 11 elektronsko. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Prosim, da drugič polvedno dvignete roke. Hvala. Kompromis 12. Kdo je za? proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, to je za, proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, to je za, proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, to je za, proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, to je za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 sprejeto. Kompromis 21, da je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 22, da je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 174, da je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 175, da je za, proti, zdržani. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog 177, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 178, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 23, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeta. Kompromis 24 je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 185 je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo elektronsko 185, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Gremo na kompromis 25, to je za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 26, to je za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 27, to je za, ja, proti. Dve za. Kompromis 27. Proti. Zdržani. Sprijeto. Usni predlog 1. Ali je kdo proti usnemu predlogu? Ne. Dobro. Prosvali bomo prvem usnem predlogu. Dve za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Kompromis 28. Dve za. Dve za proti, vzraženi, sprijeto. Predlog 206, to je za, proti, vzraženi, to moramo preveriti. Preverjamo pri predlogu 206, elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. predlog 207, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 208, kdo je za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. Preverjamo predlog 208, elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno in to je zavrnjeno. Predlog ena, to je za, proti, vzdržani. Zdi se, da je to sprejeta. Predlog dve, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog tri, to je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 4, naj za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog 5, da je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog 6, da je za, proti, zdržani. Zdi se, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Preverimo elektronsko pri šestem predlogu, prosim. Glasovanje je zaključeno in to je zavrnjeno. Predlog 7, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 8, to je za, proti, zdržani, bomo preverili. Preverjamo elektronsko pri predlogu 8, prosim. Ne, nismo še začeli glasovati, sedaj pa ja. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrno. Z enim glasom. Predlog 9, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 10, to je za, proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 11, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 12, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 13, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 14, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog 15, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 16, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 29, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na Predlog 24, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite preveriti pri predlogu 24 elektronsko? Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Hvala. Sedaj pa gremo na kompromis 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdraženi, sprijeta. Kompromis 35. Da je za, proti, vzdraženi, sprijeta. Kompromis 34. Da je za, proti, vzdraženi, sprijeta. Kompromis 36. Da je za, proti, vzdraženi, sprijeta. Predlog 62. Da je za, proti, vzdraženi, sprijeta proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 63, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa gremo na predloge odbora za zaposlovanje in začeli bomo s predlogom A, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog B. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog C. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je to sprijeto. D. Želite preveriti? Ne. To je bilo sprijeto. D. D je za. Proti. Vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. Predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani? Bomo preverili. Preverjamo pri predlogu 4, bar za poslovanje, elektronsko prosim. Poslovanje je zaključeno in to je sprejeto. Sedaj pa gremo na ja, predlog šest, ja. Peti predlog je sedaj brezpredmeten, šesti predlog, da je za. Proti, zdržani, sprijeto. Predlog sedem, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog devet, da je za, proti, zdržani, to moramo preveriti. Preverjamo pri predlogu 9 elektronsko. Prosim. Glasovanje je zaključeno in to je sprijeta. Predlog 10, kdo je za, proti, zdražani, zavrnjeno. Predlog 11, kdo je za, proti, zdražani, zavrnjeno sprejeto. Predlog 12, zdaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 13, zdaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 in 15, teda ste sedaj brezpredmetna, 16. Predlog 16, zdaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 je brezpredmeten, predlog 18, da je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 19, da je za, proti, se kdo vzdrži, zavrnjen, 20, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog, gremo naprej, predlog 21, da je za, proti, Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 22 je za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? Preverjamo pri predlogu 22, elektronsko. Prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. predlog 23, da je za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 24, da je za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 25, da je za, proti, zdržani, to moramo preveriti. Bomo preverili pri predlogu 25 elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjen. Predlog 26 je za, proti, vzdržani, sprijeto. 27 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa gremo na predloge odbora za pravice žensk in enako smet spalama. Predlog A. Deza. Proti. Vzdržani. Zdi se, da je to sprejeto. Bomo preverili. Preverimo pri predlogu A odbora za ženske. Prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Pred B. To je za proti. Zdaj vprašanje. Zavrnjeno. C. Da za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. D. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. E. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To moramo preveriti preverjamo pri predlogu E elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Predlog F, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. G, za, proti, vzdržani, proti. Zavrnjeno. Ha, kdo je za? Proti. Zraženi. Sprijeto. I, kdo je za? Proti. Zraženi. Zavrnjeno. J, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijeto. K, da je za, proti, zdržani, Zavrnjeno. Predlog 1. K. Aha, ne. Prvi predlog je brezpredmeten. Gremo na predlog 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? To moramo preveriti. Preverjamo pri tretjem predlogu elektronsko, prosim. Glasujte sedaj. Glasovanje je zaključeno. To je tako jasno zavrno, prostite, ker smo morali preveriti. Predlog štiri, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog pet, kdo je za, proti, vzdržani vzdrženi, zavrnjeno. Šesto je za, proti, vzdrženi. Moramo preveriti. Preverimo pri predlogu šest, elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Predlog sedem, da je za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 8 je brezpredmeten, 9 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani. Zdraženi. Zavrnjeno. 13. Kdo je za? Proti. Vzdraženi. Sprijeto. 14. Kdo je za? Proti. Zdraženi. Zavrnjeno. 15. Kdo je za? Proti. Zdraženi. Sprijeto. 16. Kdo je za? Proti. Zdraženi. Zavrnjeno. 17. Kdo je za? Proti proti, zdržani, zavrnjena. 18 za, proti, zdržani, zavrnjena. 19 za, počak, Aha, 19 je brez prednika, 20 za, proti, zdržani, zavrnjena. 21 da je za, proti, zdržani, sprijeto. 22 da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 je brezpredmetno, 24 za, proti, vse kdo vzdrži, zavrnjeno. 25 za, ne, 26, oprostite, 26 predlog je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj je še končno glasovanje o poročilu. Elektronsko prosim. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno in poročilo je sprejeto čestitke. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej s sestankom koordinatorjev. To je sestanek brez navzočnosti javnosti. Prosim, da hitro zapustite dvorano, ker nimamo več veliko časa.